so, liebe Kolleginnen und Kollegen. Tako, drage kolegice in kolegi, gospe in gospodje, prisrčno pozdravljeni na prvi seji odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane v letu 2011. Želim vam veliko zdravja in uspeha v tem letu pri različnih eh, dejavnostih, ki jih eh, bomo upravljali. Seveda želim uspeh eh, pri delu našemu odboru. Verjetno smo lahko prepričani, da se bomo ukvarjali za zelo pestro paleto tem, s katerimi se ukvarja Evropski parlament. Dobro, lahko začnemo, kajti že danes imamo na dnevnem redu zelo bogat eh, skupino tem in sekretarjat me je že opozoril, da nihče ne sme danes popovdne govoriti več kot dve minuti, če hočemo danes končati dnevni red, kajti jutri imamo na sporedu veliko glasovanj, tako da bi morali večino tega dela opraviti danes popovdne. Vse vas lepo pozdravljam, želim vam tudi osebnega zdravja, uspeha in sreče in eh, upam, da bomo z našimi dosjeji lahko naredili napredek. Pojdimo kar na dnevni red. Tukaj imamo majhno spremembo dnevnega reda. Prali ste v poročilih ali pa slišali ste, da so napadli uh, sistem uh, trgovanja z emisijami in sicer hekerji in podobno. In zato nam bo komisija danes poročala o tem napadu v elektronski sistem. Joste Fejge prihaja iz Generalne direkcije za eh, varstvo potrošnikov in nam bo poročal o tem. To bo v okviru druge ali tretje točke, torej po sporočilu predsednika. Sicer ostaja dnevni red nespremenjen in mislim, da ga lahko tako tudi sprejmemo. Sporočila predsednika. Dve skupini nas boste obiskali ta teden najprej. Iz švedskega parlamenta iz odbora za okolje in kmetijstvo. Oni se nam bodo pridružili še danes popovdne. In potem iz Afrike imamo delegacijo iz gospodarske eh, monetarne skupnosti Zahodne Afrike. Želeli bi eh, prisluhniti našim razpravam. To, drugo sporočilo, to, kar sem pravkar omenil, sistem za trgovanje z emisijami je pravzaprav srčika naše strategije za varovanje okolja in a, na tega so ponovno hekeri, a, tega so ponovno napadli. Očitno je, da ta sistem ni varen, ima pomankljivosti. Komisija se daj zaustavila to trgovanje in sicer do srede v tem tednu in seveda želimo vedeti, kakšno je trenutno stanje, kaj počenja komisija, kako ukrepa, da bi te slabosti in pomankljivosti odpravili in da ne bi eh, zamajali zaupanje v sistem za trgovanje z emisijami. Sedaj dajem besedo generalnemu sekretarju, ki nas bo obvestil o tem, kaj se dogaja. Najlepša hvala in eh, dober dan vsem. Svojo predstavitev bom razdelil na tri dele. Najprej dejstva, kje smo danes, potem ukrepi, ki jih sprejemamo oziroma jih je prejšnji teden sprejela komisija in kateri so naslednji koraki kratkoročno in dolgoročno gledano. Najprej dejstva. Danes velja direktiva Evropske unije o ETS. Trgovanje se je začelo leta 2005 z emisijami. Zelo pomembno takrat pa je bilo, da je bila deljena odgovornost med komisijo in med države članice za ta sistem. Države članice morajo torej sprejeti vse potrebne ukrepe, da bi zagotovili varnost lastnega registra. 27 držav članic je, to pomeni, da imamo 27 eh, registrov. In če tudi morajo države članice same Eh, ukrepati na področju varnosti, je seveda celotni sistem odvisen od najšipkejšega člena med 27 terico. Od začetka letošnjega leta smo ugotovili napade na sistem v Avstriji, v Grčiji in na Češkem in vemo, da so tudi drugi registri uh, zelo ogroženi. Škoda, do katere je sedaj, do sedaj prišlo, še ni jasna. Nekateri nacionalni registri namreč še niso potrdili števila dovoljen, na katere je vplival ta napak. Komisija ocenjuje, da je okoli 2 milijona dovoljen bilo nezakonito prenešenih eh, iz določenih eh, računov. Vedno eh, no, znova se pojavljajo problemi v varnosti in zaradi teh in finančnih tveganj je komisija morala takoj sprejeti previdnostne ukrepe. Zakonodaja eh, Evropske unije za sistem ETS zagotavlja v primeru kršitve varnosti, ki lahko ogrosi celotni sistem registrov, eh, da komisija v teh primerih ukrepa. Kaj je naredila komisija? prejšnji teden, eh, prejšnjo sredo ob sedmi zjutraj je komisija zaustavila transakcije, razen za eh, razdeljevanje nekaterih dovoljen. Vse transakcije med eh, registri EU so bile zaustavljene vsaj do 26. januarja do sedmih zjutraj, torej do sedmih zjutraj naslednjo sredo. Uradno smo se v stanju pogovorili z državami članicami, ki soglasno podpirajo ukrepe komisije in sedaj ocenjujemo možnost eh, odpravljanja pomankljivosti. Posledice za ustavitve eh, trgovanja se nanašajo samo na takojšnji trg, spot trg. Maj, tukaj gre za majhne eh, količine, gre za okoli 20 odstotkov teh trgovanj, kajti večina trgovine poteka v obliki terminskih pogodb. To je tako kot na Eh, online bančništvu kot posameznik, če uporabljate online bančništvo, kadar pride do zaustavitve transakcij iz enega računa na drugega, banka še vedno deluje, lahko opravlja druge prenose sredstev, lahko še vedno odobrava posojila in kredite. Zadnji petek je odbor za podnebne spremembe, to je formalna platforma za razprave te vrste, se je, torej je podprl predlog komisije, da je minimalni kriterij kot predpogoj za to, da ponovno začnejo registri normalno delovati, so tisti, ki jih je komisija zasnovala na ustreznih dokazih, da so nacionalni registri zavarovani, primerno zavarovani in da so države članice sprejele ustrezne ukrepe proti naslednjim podobnim napadom. Kaj so torej naslednji ukrepi? Danes in jutri se komisija pogovarja oziroma bo pogovarjala z državami članicami in njihovimi strokovnjaki o teh minimalnih kriterijih. Na podlagi tega bodo lahko uh, začeli registri ponovno delovati. Ko so, so enkrat minimalni kriteriji izpolnjeni v posameznem registru, bo komisija odpravila prepoved trgovanja za ta konkretni register. Na ta način bomo s časoma se vrnili v normalno delovanje na podlagi prejšnjih dogovorov in sodelovanja vemo, da nekatere države članice že imajo visoko stopnjo varnosti eh, registrov in upati je, da bodo lahko hitro ponovno začele trgovati, torej ko nam bodo zagotovile dokaze, da imajo ustrezno zavarovan register. In še nekaj o dolgoročni perspektivi. Od leta 2012 bomo imeli en sam centralni registr, ki ga bo vodila komisija, torej 27 nacionalnih registrov držav članic, se bo takrat eh, združilo v enega oziroma uh, jih bo ta en centraliziran nadomestil. Dodatni uh, varnostni ukrepi, kot recimo uh, Eh, potrditev na podlagi štirih oči je nekaj, kar eh, bo začelo delovati kot osnovni previdnostni ukrep registra iz e od leta 2012. Komisija in države članice sedaj pripravljajo dopolnilo uredbe o registrih in sicer zato, da bi zagotovili dodatne harmonizirane varnostne zahteve za delovanje registra od leta 2012 naprej. Gospod predsednik, toliko v imenu komisije. Zaenkrat je zaustavljeno trgovanje, ker imamo 27 eh, različnih eh, registrov, ki bodo izginili od leta 2012 naprej, ampak do takrat moramo zagotoviti mm, največjo možno stopnjo varnosti za transakcije med temi registri. Hvala. Ja, dank, Najlepša hvala, generalni direktor De Baker, za te informacije. Ni se prvič zgodilo, da je prišlo do upada v ta sistem. Pred enim letom mislim, da je prišlo že do primera goljofije. In človek se sprašuje, zakaj države članice niso na podlagi teh dogodkov povečale varnosti celega sistema. Kaj so te slabosti, kaj so minimalni kriteriji oziroma merila, ki jih je treba uh, vzpostaviti, da bo sistem deloval? V nekaterih državah članicah to dobro deluje, torej na podlagi njihovih dobrih praks bi lahko tudi drugi se nečesa naučili, ampak očitno temu ni čisto tako. Dva sta se javila k eh, besedi v razpravi, Karl Heinz Florenc, potem pa bo odgovarjal ponovno generalni direktor. Ja, predsednik je že postavil pomembno vprašanje. Malce me je strah, moram reči glede na to situacijo, če razmišljam o naših majhnih in srednje velikih podjetjih, slasti majhnih, ki morajo kupovati dovoljenja, pa jih potem ne more ustrezno zavarovati, ne glede na to, v kateri državi članici je, potem je seveda zelo težko uh, braniti vse evropski sistem. Poznam tak primer iz okolja, iz katerega prihajam. Želel bi vprašati, v kolikšni meri sodelujo države članice med seboj v takšnih primerih. Če pride ponovno do neke goljofije nekje, potem so nekatere države, zlast tudi moja, eh, nekoliko zadržane, ko je treba sodelovati. Ampak Ne samo pri odkrivanju, tudi pri obravnavi problemov je treba dobro sodelovati. Sprašujem, ali je komisija zadovoljna s sodelovanjem med državami članicami, kajti sicer bomo celoten sistem ETS, torej trgovanje z e, dovoljenji za emisije, postavili pod vprašaj. Chris Davis. Hvala, predsednik. Informacije predstavnika komisije so bile kratke, ampak zelo jedrnate. Verjetno gre za kaznivo dejanje, o katerem govorimo. Ali vemo, kdo je odgovoren za en, oziroma kdo opravlja preiskavo in kakšne so morebitne more kazni za tak primer goljofije. Drugo, gospod De Baker je rekel, da zaustavitev trgovanja naj bi trajala do srede v tem tednu, torej do 26. januarja. Gotovo je do takrat treba ustrezno zaščititi sistem. Kakšne, sprašujem, so posledice za podjetja, ki so vključena v trgovanje, če mora uh, trg ostati zaprt uh, eh, dal časa? kdo bo sedaj začel se uh, oglašati in pritoževati zaradi tega, sprašujem. Nekateri registri bodo morali biti uh, zaprti in zaustavljeni do eh, začetka delovanja registra Evropske unije. Ne vem, ali je tukaj treba samo uh, programsko opremo popraviti ali še kaj drugega. In končno, dolgoročno gledano, ta centralni register od leta 2012. Ali je komisija razmislila o tem, da bi tega uh, vodil neposredno nek uh, neodvisni organ ali pa naj na delovanje tega registra uh, ljudje, ki so v komisiji odgovorni za politiko, uh, vplivajo. Hvala. Matija Svorda. Hvala komisiji to je klasični primer tistega, kar imenujemo oziroma kar je del tematike digitalne agende. Komisijo sprašujem, v kolikšni meri so se uskladili z kolegi, ki eh, zagotavljajo delovanje teh nacionalnih registrov in v kolikšni meri so se uskladili z nacionalnimi organi, kajti m, mm, zaupanje moramo ponovno vzpostaviti v delovanje ne samo registra, temveč eh, tega sistema, kot je rekel Karl Heinz Florenc. Zanima me interno v komisiji, kjer dela veliko ljudi na tem področju, ali je delo usklajeno in kaj se bo zgodilo dolgoročno gledano, kateri bodo preventivni ukrepi, ki jih bomo sprejeli, da se to ne bo ponavljalo. Zdi se mi tudi pomembno, da obvestimo javnost o tem, da eh, kaj se dogaja, da ne bo eh, popolnoma izginilo zaupanje v ta sistem. Richard Zeber. Torej, sprašuje me, kakšna je dejanska škoda, ki je nastala. In drugič, ali v tem sistemu obstajajo varovalke, da ne bo do nihanja v delovanju prevelika ali so tukaj podobni ukrepi, kakor pri nekaterih drugih trgih. Mislim, da so to bili vsi, ki so želeli sodelovati v razpravi. Sedaj pa odgovor gospoda Depekeja. Najlepša hvala za vaše vprašanje. Najprej naj povdarim naslednje. Če si ogledamo situacijo v zadnjih dveh, treh letih, V tem obdobju je prišlo do manjših eh, incidentov, ampak različnih. Šlo je za nekaj povezano z DDV-jem, šlo je za izogibanje plačevanju DDV-ja s pomočjo različnih tehnoloških sredstev. V zadnjih nekaj dnevih pa je šlo bolj za organizirane napade se strani uh, storilcev kaznjivih dejanj v okviru uh, kriminalitete visoke tehnologije. Zaradi tega smo morali zaustaviti trgovanje, da bi zmanjšali škodo. Nekatere države članice so trpele zaradi tega, zaradi, zaradi manjših eh, napadov. Januarja lani vemo, da je na nemški sistem eh, bil opravljen napad in zaradi tega so nekatere države članice svoje varnostne ukrepe bolj okrepile. Nekatere so to naredile v uh, ustrezni meri in približno pol držav članic je upravilo svoje delo. Za drugo polovico pa je komisija vedno znova in na vsakem sestanku odbora za podnebne spremembe povdarjala, da morajo države članice biti previdne in pozorne kajti ni izključeno, da bi lahko organizirani kriminalci opravili tak napad na ETS. V zadnjih letih je, bilo torej, je prišlo do bolj posamičnih napadov, eh, v letošnjem pa je šlo za sistematični napad na sistem. Države članice morajo sedaj oceniti, kaj so naredile, kje so. Same so vzpostavili svoj registr, ampak eh, Tisti del, ki se nanaša na IT varnost, je uh, najbolj pomemben. Informatika in strokovnjaki pravijo, da gre za uh, to, da se morajo povezati službe v e-, komisiji, ki se ukvarjajo z IT in tistimi, ki se ukvarjajo z varnostnimi vprašanji. In to se je pri nas že zgodilo. Ampak ti hekerji uporabljajo zelo različne metode, zelo uh, Eh, spretni so pri uh, izmišljanju novih metod. Kakšna preiskava sedaj teče, je bilo vprašanje. Na nacionalni ravni potekajo preiskave. 27 registrov namreč upravljajo države članice same v okviru nacionalne zakonodaje. Ampak kljub temu obstajajo prenosi dovoljenic ali dovoljen iz ene države v drugo. Zato smo se povezali ne samo z nacionalnimi organi, ki upravljajo to trgovanje, ampak tudi z nacionalnimi organi, ki so odgovorni za finančne mehanizme teh dražb. Torej, ETS deluje kot neke vrste finančni trg in tudi Europol je vključen v preiskave. Preiskave sedaj še tečejo, torej niso še dokončane in to je treba vedeti. Še eno vprašanje je bilo v zvezi s tem, kaj so posledice za tiste, ki uh, trgujejo v okviru tega sistema, če eh, od srede naprej ne bodo vse registri delovali. Po pravici povedano, ne pričakujemo, da bo naslednjo sredo začelo delovati vseh 27 registrov. Mislimo, da ne bodo še dovolj uh, zavarovani, da bi lahko trgovanje ponovno se začelo. Sedaj preverjamo posamične države članice, ugotavljamo, kakšne varnostne ukrepe so sprejele. Zaenkrat, če nimamo dokončnega stališča o tem, koliko so pripravljene, ampak nikakor ne pričakujem, da jih bo več kot polovica pripravljenih. Tukaj je komisija zelo previdna. Če ustreznost varnosti ni moč preveriti in dokazati, potem državi članici ne bomo dovolili, da se ponovno vključi v sistem trgovanja, zato ker hočemo uh, zagotoviti, da bo finančna trdnost tega uh, trga neokrnjena. Še nekaj. Nimamo nobenih dokazov o tem, da je okolje in um, delovanje sistema samega ogroženo, ne finančni vidiki tega sistema, torej dražb so ogroženi, ne pa sistem sam. Pripravljamo torej centralni register. V tem Pri tem bo morda delo moralo opra, mora opraviti nek neodvisni organ, o tem se še komisija ni odločila, ampak je to ena od možnosti, ki jo trenutno proučujemo. Nekdo je spraševal tudi v zvezi z nihanjem cen, kako to obvladujemo. Torej, nihanje cen je v zadnjem času bilo zelo majhno. Cena je bila 14 do 16 evrov na tono oglika v zadnjih mesecih. Tukaj ni nekih težav, ampak izgube, pa kolikor jih ocenjujemo, znašajo, ker gre za 2 milijona dovoljen, Če to pri, eh, pomnožite 14-15 evri, ugotovite, da je lahko maksimalna eh, škoda precej velika. Vse ukrepe za to sprejemamo in pozivamo vse države članice, ne samo, da odpravijo slabosti, temveč, da tudi med seboj sodelujo pri odpravi škode, ki, jo utrp, ki so jo utrpela podjetja zlasti, ker so podjetja, ki se odeležujejo dražbe, majhna in velika. Zato je varnost tega sistema bistvenega pomena. Zato se bomo z državami članicami morali bolj strogo pogovarjati kot v preteklosti o tem, kakšna je varnost njihovih eh, registrov. Toliko v odgovor na vaše pripombe in vprašanja. Hvala. Nachfrage, Christine. Chris Davis ima še dodatno vprašanje ali repliko. Posledice za tiste, ki kupujejo dovoljen, dovoljenice, ne za same uh, posrednike. Recimo neko podjetje, ki, se hoče, ki hoče kupiti dovoljenje, ali bo imelo uh, dovolj dostopa do dovolj dovoljenic. In drugo vprašanje, dolgoročno gledano, če bo komisija se odločila, da bo nekdo drug, neka agencija, ne sama upravljala ta centralni register, ali imate ustrezna orodja, da bo sistem zavarovan pred te vrste napadi v prihodnosti. Da, centralni register, ki ga pripravljamo, lahko vodi neodvisni organ. To je ena od možnosti. Sedaj tehtamo, kakšne so prednosti in slabosti tega pristopa. Vsekakor pa mora register morajo register voditi strokovnjaki za informacijsko tehnologijo in varnost. V državah članicah namreč te specialisti niso vedno vključeni v vodenje njihovih registrov. In 27 med seboj povezanih registrov imamo, kar pomeni, da je celovitost in varnost eh, celotnega sistema odvisna od najšipkejšega člena. Ali je moč eh, škodo odpraviti tisto, ki je nastala, izgubo, To je odvisno od nacionalne zakonodaje, ki ureja te registre. To je pač eh, odvisno od tega, kakšna je pravna, eh, pravni status nekega dovoljenja. V nekaterih državah članicah je manda status tak, da lahko tisti, ki so utrpeli eh, izgubo in škodo, to istožijo, drugi pa ne. Zato, ker nimamo harmoniziranega nezakonodaje, kar zadeva pravni status teh dovoljen. Se pa pogovarjamo s kolegi iz Generalnega direktorata za trženje, da bi pripravili svežen zakonodaje o finančnih trgih in da bi ugotovili, kako lahko tudi ETS sistem vključimo v to zakonodajo, ko gre za MIFID in MAD direktivi oziroma eh, um, preoblikovani direktivi, ki jo pripravljamo, tako da bi imeli pravno zaščiten status teh dovoljen tudi v okviru Evropske unije. Čez nekaj mesecev bo ta predlog zakonodaje prišel eh, na vaše mize in upam, da ga bodo eh, vsi čim prej sprejeli. Dobro, mislim, da ti primeri kažejo na to, da potrebujemo nek evropski centralni sistem, ne pa 27 nacionalnih različnih. Že teh 27 eh, posamičnih registrov je neka vrste vabilo tistim, ki eh, se želijo okoristiti zaradi vrzeli v njihovem delovanju. In mislim, da je to pomembno uh, področje uh, če hočemo eh, zagotoviti delovanje ETS-a v prihodnje, moramo tudi zaupanje javnosti povečati. Hvala lepa, gospode Breke, za te informacije. Vaš eh, služba bo seveda še naprej odgovorna za celo vrsto zadev, ki so povezane s tem. Sedaj pa še tretja točka. Sprejetje zapisnikov se iz dne 27. in 28. september, 4. in 5. oktober, 27. in 28. oktober ter 9. november. Če nimate nobenih pripom, potem smo sprejeli te zapisnike. Sedaj pa prehajamo na točke 4 do 9. Gre za razrešnice za leto 2009 poročevalko imamo, ki to vse pozna, to je Juta Haug, ki nam bo povedala, kako se uh, odločati. Hvala lepa. Mi, odbor za okolje, sestavimo stališče, torej mi ne, eh, nismo pristovni za, za samo razrešnico, ampak podamo samo mnenje odboru za proračun. Odbor za nadzor proračuna lahko potem vključi naše mnenja v svoje razmisleke, pri tem pa moramo tudi nekoliko pomagati, samo da eh, boste imeli pregled nad položajem. Če si sedaj pogledamo proračunske številke, za katere smo pristojni mi v našem odboru, potem so to stvari, ki se nanašajo na okolje, javno zdravje in pa varnost hrane. In če si pogledamo celoten skupek, potem lahko rečemo, da so stopne izvrševanja proračuna zadovoljive, tako kar se tiče a, odobritev a, obveznosti, kot se tiče tudi plačil. Tukaj gre za stvari, za katere se je komisija dogovorila z državami članicami. Rezultat je boljši kot leta 2009. Torej, kot rečeno, to velja za stopno izvrševanja odobrite obveznosti. Tudi so številke bile boljše že leta 2009 za razliko od 2008. Sedaj ta stopna znaša 97,2. Pri plačilih pa se nahajamo nekoliko stoti, pod stotimi odstotki. Varnost hrane na področju varnosti eh, hrane pa znaša ta številka 98 odstotkov. Torej, to se je nanašalo na odobritve obveznosti. Kar pa se tiče odobritve plačil, eh, dosegamo tudi skoraj da 100 odstotkov, naprimer 99,2 odstotka. Potem, kar se, kar se tiče zdravje, kar pa se tiče varnost hrane, dosegamo samo 92 odstotkov. Moramo pa si seveda pogledati, kje je vzrok za to stopno izvrševanja. Kar se tiče varnosti hrane, je pogosto tako, da se obveznosti na podlagi ocen držav članic komisija zaveže za ta denar. Na to Kasneje pa mora države članice podati obračune. In države članice so vedno imele previsoke zamisli, kar se tiče njihovega proračuna, kajti v resnici potrebujejo manj denarja. Posledica pa je, da eh, je potem stopna izvrševanja plačil samo eh, takšna, kakršna je. Kar potrebujemo je to, da države članice izdelajo natančnejše ocene. Tukaj so še ukrepi, naprimer za primer H1N1 eh, epidemije ali pa eh, tukaj so še primeri svinske gripe in tako naprej. Zato enostavno potrebujemo natančnejše številke strani držav članic in zato ne more biti odgovorna komisija. Kajti komisija se je torej eh, zavezala za te zneske, ti zneski pa niso bili vsi porabljeni. Komisija pa se je morala uh, zavezati, kajti uh, situacija potem ni bila ustrajša v državah članicah, ampak kot rečeno, številke morajo biti natančnejše. Na tem mestu bi rada samo še enkrat povdarila sledeče. Zelo dobro je tekel naš program LIFE in zato bi morali komisijo za to pohvaliti. Kajti Tu je stopna izvrševanja skoraj da 100 odstotna. Tukaj je številka 99,35. Gotovo se spominjate, da smo za proračunsko leto 2009 za LIFE namenili 29 milijonov več, kot je eh, zahtevala komisija v svojem eh, predlogu za proračun. Komisija je torej na zadnje dala na voljo 29 milijonov več za izdajanje. In eh, tako se je komisija tudi obvezala za ta sredstva. Leta 2009 eh, je teklo 210 eh, projektov v okviru LIFE. Tukaj je šlo za biotsko raznovrstnost, potem za okoljsko strategijo, za informacije in tehnologijo. To lahko samo pohvalimo in upamo, da bo ta odstotek 99,35 eh, še naprej, eh, da se bo še nadaljeval tudi v naslednjem letu. Predlagam torej, da a, eh, tukaj potrdimo razrešnico. Kar pa se tiče naših agencij. Nakratko bom naredila pregled. Tukaj gre za a, agencijo za kemijske izdelke, agencijo za okolje, agencijo za varno hrano, potem gre tukaj za agencijo v Helsinkih in pa v Londonu. Za vse te razrešnice predlagam, za vse te agencije predlagam razrešnico. Pred seboj imamo poročila računskega sodišča in pa mnenje računskega sodišča, na voljo pa imamo tudi odgovore agencij na ta stališča. In ko smo pogledali vse te dokumente, smo prišli do sklepa, da lahko potrdimo razrešnice vseh teh agencij. Pri vseh uh, agencijah, razen pri EFSI, pa moramo povedati to, da je potrebno upoštevati enoletnost proračuna. Kajti pri devetih agencijah je prišlo do prerasporeditve sredstev leta 2010. To pripombo je podalo tudi računsko sodišče. Agencije pa so to obrazložile na različne načine, torej zakaj denarja niso porabile. Naprimer pri Evropske agencije za okolje je bil razlog eh, ta, da je leta 2009 stekla nova strategija, nov strateški program in da niso mogli vsega porabiti leta 2009. Kajti ta program, eh, torej oziroma ta strateški program bo tečel do leta 2013. Pri EKI je bilo tako, da eh, so tekli eh, pripravljalni projekti oziroma te projekte, te projekti so bili razpisani, niso pa bili še vsi podeljeni in da se, se je to lahko zgodilo šele do, šele do začetka leta 2010. Pri ECDC je tudi prišlo do eh, prerasporeditve in sicer v naslovo 2 in 3. Denar se je torej prenesel na naslednje leto. Tukaj je šlo za področje zgradb. Sedaj vemo, da je ECDC zgradbo, v kateri eh, je bila do sedaj, eh, oziroma da, ne, da ECDC ne želi obnoviti zgradbo, v kateri je sedaj in da želi novo zgradbo. Dejali so, da najemna pogodba nikakor uh, ni skladna s stroški oziroma da plačujejo preveč in da se mora agencija eh, prizadevati za to, da si najde novo zgradbo. To pa je pomenilo, da niso namenili nobenega denarja za obnovo v tistem letu. Potem je tukaj EMEA, agencija v Londonu. 33 odstotkov drugega poglavja ni bilo porabljenih. Zakaj gre tukaj? Potekle so letne pogodbe za opremo, Nove pogodbe so se začele sklepati, to da eh, ni bilo še vse dobave do konca leta 2009, če niso bile izvedene. To pa je pomenilo, da niso mogli vsega denarja izplačati in da so morali sredstva prenesti na leto 2010. Na kratko, to, so vsi različni, eh, to niso razlogi za to, zakaj ne bi podelili razrešnice. Vse agencije so opravile delo, za kar so bile ustanovljene in sicer nasplošno dobro. Najboljše se je odrezala Evropska agencija za okolje. Morda tudi zato, ker nam vedno pošilja v resnici dobre informacije. Morali pa bi eh, povedati vsem agencijam naj izboljšajo svoje, svojo komunikacijo in sicer v smeri Evropske komisije in tudi v smeri javnosti. Agencije so deli Evropske uprave in sicer so to deli uprave, ki delajo zunaj Štrasburga, zunaj Brusla in zunaj Luksemburga. To pomeni, da ko kaj sporočajo oziroma ko komunicirajo, so tako rekoč veleposlanice Evropske unije in zato bi se morale na tem področju bolje odrezati. Kajti cilj je, da bi jih države članice bolje, intenzivneje zaznale. Naj še enkrat pohvalim EFSO, pohvalil, eh, pohvalilo jo je tudi Evropsko računsko sodišče, kajti EFSA ima sedaj ločen proračun za spodbujanje raziskav in pa za dodatke, ki jih dobi iz evropskega proračuna. Če dovolite še eno čisto kratko pripombo. V odboru za nadzor proračuna so povabili vsaj dve agenciji. Ena od teh je tudi ena agencija, za katero smo pristojni mi. Povabili pa so jih zato, ker odbor za nadzor proračuna uh, se je zdelo, da je prišlo do nepravilnosti in da jih teh nepravilnosti preveč. Uh, tukaj gre za agencijo EMEA. Odkot so dobili te informacije? Informacije so dobili iz poročila Evropske komisije. Mi v našem odboru pa tega poročila nismo prejeli. Sploh nisem dobila upogleda v to poročilo Evropske komisije. To je bilo torej nekoliko zamegljeno. Sama bi si želela dostop do tega dokumenta. Tako kot v lanskem letu smo bili torej na milost in nemilost prepuščeni poročevalcu, ki nam, na, ki nam naj bi dal pravilne informacije iz uh, tega uh, poročila Evropske komisije. Morda bi lahko dali pobudo mi kot odbor za okolje, da bi morali dobiti možnost, da si pogledamo to poročilo. Hvala lepa. Hvala lepa. Nekaj pa sem pozabila in da vem, da je z nami gospoda Florence. Nekateri ljudje imajo za hobi to, da vse, kar ni prišlo v nevladne organizacije leta 2009, imajo to na serverju pod rubriko financiranje. Oziroma vsi, ki eh, je to vaš hobi, si lahko to pogledate na tej internetni strani lahko si pogledajo, kaj se je dogajalo z denarjem, ki ni bil namenjen nevladnim organizacijam. Samo obrobo ta prepomba. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa uh, bi se rad zahvalil gospe Juti Hau. Rok za predloge sprememb je 11. februar ob 12. Marca bomo o tem glasovali. Še nekdo si je uh, javil k besedi, gospod Tomas Ulnar. Hvala lepa, gospod predsednik. Tudi sam bi rad povedal, da lahko razrešnico za agencije podpremo. Gotovo je tako, da agencije do neke mere živijo v svojem eh, lastnem mikrokozmosu, da so daleč od Bruslja in Luksemburga in da jih je iz številnih vedikov težko nadzirati. Dobro bi bilo, če bi dobili na upogled poročila o eh, notranjih nadzorjih, kajti to bi odražalo tudi preglednost delovanja eh, Evropske komisije, kajti tudi Evropski parlament deluje pregledno. Pri IFSI e teče vse dobro, pri ECDC je normalno, da če menjajo eh, zgradbo, v kateri imajo svoj sedež, da polovico denarja niso izdali. Torej, to je logično, kar se tiče EFE, e. vse je tukaj dobro teklo, pri EMI pa sem naletel na računsko napako kajti tukaj je šlo za storitve IT in tukaj manjka pravilna dokumentacija. Gre pa tukaj za 30 milijonov evrov. Potem gre tukaj za poglavje 3. Tukaj lahko rečemo, da je stopnja izvrševanja, ki e, znaša 97,2 odstotka, zelo dobra in mislim, da smo lahko zadovoljni. Hvala lepa. Hvala lepa. Želi še kdo besedo? Ne. Potem pa, kot sem dejal, rok za predloge sprememb je 11. februar ob 12. Do takrat torej lahko vložite predloge sprememb eh, k poročilu gospe Jute Hauk. Hvala lepa, Juta Hauk. Zelo smo vam hvaležni za vaše delo. Kajti nekdo se mora pač posvetiti vsem tem številkam in jih preveriti in v njih tudi kaj najti v dobrem in v slabem smislu. To so bile točke od 4 do 9. Sedaj pa smo pri točki 10. Tukaj gre za poročilo delegacije Evropskega parlamenta, ki je bila na pogajanjih o podnebnih spremembah v Cancunu v Mehiki. Poročilo imate vsi pred seboj, gotovo ste si ga vsi prebrali. Po Cancunu smo v Strasburgu o tem že razpravljali našemu sekretarjatu bi se rad zahvalil gospodu Kukuku in se Maratidesu, kajti sekretarjat se je dobro pripravil na to in vse dobro organiziral. Naš obisk je tako kot v Kopenhagnu zelo dobro deloval. Imeli smo zelo obsežen program sa skupnimi srečanji iz eh, nacionalnih parlamentov Japonske, Mehike, Južne Afrike in Brazilije. Srečali smo se tudi z eh, Združenimi narodi, Svetovno banko, seveda tudi z nevladnimi organizacijami. Mislim, da bi so bili eh, briefingi komisije in sveta v redu. Ob koncu smo imeli časovne težave, ampak to moramo tudi sprejeti, kajti če se svet pogaja, ne more zapustiti pogajalske mize in priti k nam. Na konferenciji predsednikov so se nekateri odbori pritožili zaradi tega, kako je bil tretiran parlament na, konferenca, na konferencah. Jaz pa moram reči, kar se tiče Kanguna, da smo bili zadovoljni. Rezultate sedaj imamo. Vprašanje pa je, kako bomo delovali naprej eh, do 17. konference. O tem se bomo pogovarjali popovdne. Govorili bomo o 20 ali 30 odstotkih. Najtežavnejše teme pa so šele pred nami podnebni sporazum na zavezajoči podlagi. To je še vedno opcija. Potem gre tukaj za obdobje po Kyoto 1 in kaj je s tem povezano. In pa seveda še bolj ambiciozno znižanje toplogrednih plinov. To, kar imamo sedaj pred seboj, ni dovolj. Sedaj uh, smo pri 3 do 3,5 stopinj Celzija. V Cancunu pa smo prišli do sklepa, da se je svetovna skupnost uh, odločila, da bomo dopustili samo segrevanje do 2 stopinj Celzija. Bilo nas je 27, 15 od tega v uradnih delegacijah eh, in v hudih pogajanjih so bili z nami tudi druge kolegice in kolegi, ki so bili z nami. V Kopenhagnu je bilo tukaj 72 odleženih oseb, torej več kot v Mihiki. Ampak to ni bil problem. Srečanja so potekala dobro. Videti pa moramo, kako se bomo pripravili na naslednjo konferenco. Dani Jorgensen. Gospod, predsednik. Tudi sam bi se zahvalil sodelavcem iz sekretarjata, ki so bili v Cancunu. Program je bil odličen. Mislim, da smo dosegli dobro uravnoteženje. Po eni strani smo izkoristili možnost, da smo srečali zelo zanimive akterje, ki so bile vse tam. To je v resnici enkratna priložnost, da se srečate z eh, Združenimi narodi, z nevladnimi organizacijami, s politiki in tako naprej. Na drugi strani pa velja, da je lahko Evropski parlament tudi imel določen vpliv kajti srečali smo se tudi s predstavniki nacionalnih parlamentov. V podnebnem svežnju smo izdelali zelo podrobno zakonodajo in zato se lahko v resnici pohvalimo. To pa pomeni, da lahko prispevamo k zakonodaji drugih držav, lahko drugim, na primer, rečemo, kako pri nas deluje sistem ETS. To je bilo v resnici zanimivo. Veliko pa smo se naučili tudi od drugih. Mislim, da moramo pohvaliti tudi komisijo in svet. Namreč za informacije, ki smo jih prejeli od njih. Bil sem že na številnih konferencah Združenih narodov, ampak še nobena ni tako, delovala, tako dobro delovala kot ta. Komisarka za podnebne spremembe nam je dala zelo dobre informacije in to lahko ocenim, ocenim zelo pozitivno. Za nekaj pa se moramo še zauzeti. Po mojem mnenju ni dovolj, da predsednik delegacije Evropskega parlamenta ni na eh, seje, koordinacijskih eh, sejah eh, Združenih narodov. Imamo status opazovalke, to je res. Toda ta status opazovalca bi moral pomeniti tudi to, da bi vsaj predsednik naše delegacije bil prisoten, morda ne cela delegacija, ampak vsaj predsednik in sicer takrat, ko se pogaja o strategiji. Številni delijo moje mnenje, da je bil del okvirnega sporazuma. Tak. da vključuje tudi nas. In tu ne vidim problema za Evropsko komisijo. Zakaj ne se ne bi predstavil tam tudi Evropski parlament, če je parlament tam že tako in tako kot opazovalec? Kar pa se tiče prihodnega načrtovanja za Južno Afriko, menim, da ne bi morali govoriti samo o vsebini, kajti o tem smo že veliko govorili in povsem dobro vemo, kaj parlament želi Mislim, da bi se morali sedaj osredotočati na notranje zadeve, namreč kakšno je stališče oziroma kakšen odnos Evropskega parlamenta do drugih inštitucij. In upam, da upam, da lahko uh, računamo s tem, da bo komisija odprta za naše predloge. Hvala lepa. Gospod Florenc. Rad bi se navezal na to, kar je povedal gospod predsednik. Dejansko je bilo tam dobro vzdušje in tudi poslanci smo imeli občutek, da vse teče v pravilni smeri. Sodelavci iz sekretarjata so bili odlični in če se bo tako tudi nadaljevalo, potem smo lahko samo zadovoljni. Hvala lepa. Hvala, rad slišim. Dejansko je vse teklo odlično. Krita na zenis. Thank you very much, Mr. President. Uh, it was indeed a very successful. Hvala lepa, gospod predsednik. Eh, delegacija je bila v resnici zelo uspešna. Imeli smo tudi uspešno srečanje v primerjavi s tem, eh, kar smo pričakovali ali pa česar smo se bali. Imel pa bi eno pripombo v zvezi z delegacijo. Morda bi lahko naslednjič eh, delegacijo razširili do konca pogajanja, tako Kajti, na primer, v Cancunu je bilo tako, da so le redki lahko ostali do konca. Mislim, da bi morale uradne delegacije ostati dlje in sicer do dneva po pogajanjih, kajti to je zelo pomembno za zaključek dela. Rad bi omenil še nekaj. O tem se ni veliko govorila na noč pogajanj. Imeli smo nekaj zelo težkih točk v pogajanjih. Ko je Bolivija dejala ne končnemu besedilu in odločitev je bila sprejeta brez Bolivije. Odločitev je bila sprejeta tako, da so odločitev sprejeli vsi razen ene države. Ampak Vendar le je, imel, uh, je imela država, uh, ena država nekaj proti temu besedilu in prvič smo kršili pravilo, da se moramo strinjati vsi. To je bilo problematično. Strinja pa se, da brez te odločitve ne bi imeli uh, nobenega um, naslednjega sporazuma in da bi bila prihodnost pogajen pač slaba.

dosežek in mislim, da lahko tudi pokaže pot eh, naprej pri pogajanjih in iskanjih eh, soglasij oziroma soglasja. Marita Ulskop. Jog delar. Gospod predsednik, popolnoma se strinjam s tem, kar je bilo rečeno ta konferenca je dejansko omogočila, da je prišlo do spremembe in na začetku, čeprav smo imeli občutek, da drvimo v katastrofo, pa se to ni zgodilo, nasprotno, pravzaprav smo prihranili na času, pridobili na času in se tudi zavedli, da smo pred pomembnimi izzivi na takih konferencah. To se bo spet zgodilo tudi eh, na eh, prihodni eh, konferenci. Srečali smo se tudi z delegacijo Južne Afrike. Ta delegacija je gojila velike upe z vidika sodelovanja, pa tudi vloge Evropske unije. Uh, Res je, da nima, nismo dosegli zavezujočega sporazuma, ob tem, da se bo kjotski sporazum eh, k malu končal. Moramo se torej pripraviti za to, da bi lahko igrali ključno vlogo na, eh, na sestanku v Urbanu, če želimo skratka, da pride do nadaljevanja. Želimo prihraniti na času, zahvaljujoč sklepom, odločitvam. Iz Kopenhagna pa je sedaj prišlo že pomeni sklep na ravni Združenih narodov in kar to mislim, da je bistvenega pomena tudi za prihodni sestanek. Upam, da bomo lahko sedaj zagotovili spremljanje tega, kar je bilo do sedaj doseženega. Hvala. Hvala, Dagmar Odberend. Hvala lepa, gospod predsednik. Eh, Imela bi dve točki. Nekaj o medicinstitucionalnem sporazumu. Bila sem članica pogajalske delegacije in vprašanje, vprašanje udeležbe predstavnikov parlamenta na mednarodnih konferencah je bilo najbolj eh, uh, vroče vprašanje. Okrog tega so bila mnenja najbolj različna. Imeli smo velika razhajanja o stališčih. Moram pa povedati, da je potrebno, da so predstavniki Evropskega parlamenta tam. Vendar pa so tudi mnenja o prisotnosti predstavnikov parlamenta tudi v parlamentu zelo različna. Moramo pa razlikovati, za kakšno vrsto konferenc gre. Treba je razlikovati med pogajanji, ki jih vodi komisija in ki jih mi potem morda lahko tudi kritiziramo. In pri takšnih pogajanjih parlament kot uh, akterni pogajalec ni priso prisoten, imamo pa status opazoval opazovalca in lahko ocenjujemo pogajanja iz prve roke. V obeseditvi našega uh, dokumenta pa lahko ocenimo delo komisije. Generalni direktorati komisije so različni v svojem pristopu, do kakšne mere potem uh, upoštevajo tudi parlament. Nekateri generalni direktorati so pripravljeni pritegniti eh, delegacije Evropskega parlamenta, eh, drugi pa ne. Vendar je včasih odpor sveta povsem jasen. In tako je bilo tudi tokrat. Na začetku smo bili precej eh, optimistični, potem pa je postalo jasno, da bodo predstavniki sveta ustrajali na tem, da gre za njihov dogovor in da gre za njihova pogajanja in da tukaj ne bomo odeleželi. To je še vedno zelo težka tema. Če si sporazum še enkrat natančno pogledate, potem boste videli, da je to gotovo najšipkejši del. Potem pa dovolite še kratko pripombo o vsebini. Vedno znova ugotavljam, da je pri mednarodnih konferencah, kjer sama nisem odeležena in že leta nisem tam iz načelnih razlogov, rezultati, ki pa jih slišim iz teh konferenc, pa so potem eh, različne. Torej, informacije, ki jih dobim iz medijev, so drugačne od tistih, ki jih slišim v Evropskem parlamentu. Kajti včasih eh, so poročila preveč optimistična in presegajo realnost. Po mojem mnenju je samo umivno, da so odbori da so člani odbora za okolje takšni, da se zauzemajo za, podnebno, za, po, za boj proti podnebnim spremembam in, da, in seveda je nam vsem zelo pomembno, da ne poskrbimo za veliko izpustov CO2. -ja. Vem, da sama skrbim za to, tudi gospod Jorgensen in tudi številni drugi. Po mojem mnenju bi bilo lepše, če bi obstajala kakšna druga možnost, kot da prosimo predsedstvo parlamenta, oziroma po mojem mnenju bi bilo uh, uh bolje, da ne bi prosili predsedstva parlamenta, naj pošle tudi delegacijo Evropskega parlamenta. Pogledati bi si morali možnosti, kako bi dosegli neutralnosti odvaja pri potovanju. Gotovo obstaja tudi kakšna druga možnost za poslance, za uradnike in tako naprej. Že dolgo sem članica odbora za okolje. In ko sem videla prošnjo za predsedstvo eh, parlamenta naj eh, tja potuje tudi delegacija parlamenta, me je bilo sram. In mislim, da bi se morali pogovoriti o tem, ali je to v resnici sploh potrebno. Hvala lepa, gospa Ana Rozbah. Hvala.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 Želela pa bi si, da bi bil nekoliko bolj jasen in tudi bolj praktičen. V Nagoji smo, oziroma nismo omenjali biotske raznovrstnosti, kar lahko obžalujemo, kajti to je pomembno kadar govorimo o podnebju, o CO2 in biotska raznovrstnost si zasluži svoje mesto in tudi bolj eksplicitno mesto. Treba je tudi reči, da na eni strani želimo zaščititi okolje z vsakršnimi sredstvi, naj gre za gozdove ali drugo, hkrati pa je tu problem zagotavljanja hrane za 6,5 milijarde ljudi. Vse večje potrebe so prebivalstva in sprašujem se, kako bomo lahko nahranili vse te ljudi. Hvala. Še dva sta se javila k besedi, potem pa bomo prešli k naslednji točki. Matijas Krotej, naslednji. Hvala. Konference, iz ene konference smo šli na drugo konferenco in eh, takrat na zadnje smo se znašli kot poslanci v prostoru za obiskovalce in mislim, da to ni ustrezno. V prihodnosti mora za naš odbor biti jasno, da je en ali da sta dva predstavnika lahko v samem prostoru, kjer potekajo pogajanja. Sicer se bo zgodilo, da bodo upravičeno trdili, da parlament enostavno ne razume, zakaj nekatere stvari treba narediti. Gre konec koncev za sklepe, ki jih tam sprejemajo in parlament mora sedeti v prvi vrsti. Ne pa, da dobivamo iz druge roke obvestila kar zadeva sama pogajanja. Jasno, da je logično, da moramo seveda imeti tam neposredni eh, stik, da lahko vidimo, kaj se dogaja. Vem, da preveč nas ne more potovati, ampak vseeno, če hočemo pripraviti poročilo na lastno pobudo, če Torej, o tem smo se že pogovarjali z predsedniki drugih eh, odborov, ali jih na mednarodnih konferencah enako obravnavajo, ampak mislim, da mora cel parlament povdariti, da z Lizbonsko pogodbo je napočil nov trenutek eh, in da smo mi ena od tistih inštitucij, ki mora sedeti v prvih vrstah, kot so nekateri že rekli. To, kar je kolegica Rod Berend povdarila, mislim, da je samo po sebi razumljivo, jasno, da moramo eh, tudi sami dati dober zgled javnosti, kajti konec koncev eh, sprejemamo tukaj sklepe, poročila, zakonodajo, ki predstavljajo breme za državljanke in državljane in moramo o tem razmisliti. Udeležba parlamenta na mednarodnih konferencah je stalna tema tudi na konferenci predsednikov odborov, se stalno o tem pogovarjamo. Mislim, da potrebujemo nek dogovor, da ne bom na ravni parlamenta, ne pa da vsak zase tu poskušamo nekaj reševati. In parlament vsekakor mora biti skupaj s komisijo in s svetom. Richard Zeber. Hvala, predsednik. Dagmar Rod Berend se tudi zahvaljujem za njeno pobudo, zlasti kar zadeva vlogo parlamentacije oziroma parlamenta na mednarodnih konferencah. Sam poznam pravila ravnanja posameznih organov, vendar če hočemo na stvari dinamično gledati, moramo razmisliti o tem, da imamo mi pri uh, ustvarjanju javnega mnenja kot parlamentarke in parlamentarci posebno vlogo. In seveda moramo vsaj minimalno uh, delovati tako, da bomo uh, politične zahteve na nek način uh, utemeljili. Mnogi imajo seveda enako ali celo večjo moč kot mi, ampak vseeno. Rezultat euforija na eni strani in realnost na drugi strani. Če si človek eh, prikličil spomin poročila medijev, je šlo seveda za zelo različne reakcije. Mi kot politiki, odgovorni za okolje, moramo delovati v okviru prava. Če hočemo priti do nekega sporazuma, je seveda treba vse to upoštevati, ampak pravna dejstva so tista, ki nam morajo biti glavno vodilo in to se bo v prihodnosti izkazalo. Podobne razprave bomo vodili v prihodnosti in takrat bomo videli, kje so meje naših dolžnosti in naših sposobnosti oziroma volje. Pri podnebni politiki mislim, da je realno gledanje nujno. Ne glede na to, o čem na koncu razpravljamo. Mislim, da moramo biti realni in stvari ločevati med seboj tako, kot je treba. Kolega Rote je imel nek predlog, ampak probil bi, da ne moraliziramo, da smo nekoliko bolj zadržani. Sam sem zato, da ustvarimo neko, neka pravila, ki velja za vse, z, v Avstriji se stalno soočamo s kolegicami in kolegi, ki eh, moralizirajo, no ne socialisti Dagmar, ampak drugi. Ampak če se bomo vsi držali enakih pravil, potem mislim, da bomo delovali tako kot drugi. Torej, enaka pravila za vse, tako da ta velja tudi za naš odbor, da vsak da ve, kaj smo naredili, kaj nismo naredili. Torej, nek enotni pravni okvir bi nam koristil. S tem smo prišli do konca te razprave. Dve stvari bi poudaril. Krito Narsenis ima prav, ko pravi, da je slabo, če parlament ravno takrat ni prisoten, ko so stvari najbolj uh, napete, torej v zadnjih pogajanjih. Običajno je konec uradnega programa konference v petek zvečer, ampak kaj, eh, ta noč iz petka na soboto je še vedno bila tukaj zelo napeta. Ne samo v Cancunu je tako, tudi drugot je dosti krat tako. Do konca moramo biti torej tam tudi naša delegacija in tukaj se moramo kot parlament eh, vesti in ravnati ne birokratično, temveč realno. Gospod Jorgensen tudi ima prav, ko pravi, da ima Evropski parlament poseben pomen v varovanju podnebja. Mi smo konec koncev tudi med redkimi, ki imajo zakonodajo na tem področju. Drugi parlamenti v Mehiki, v Braziliji smo videli, da obstaja eh, razumevanje in zanimanje za naš eh, svežen podnebne zakonodaje in posod po svetu. Mislim, da mm, so uh, ugotovili, kaj smo novembra na plenarnem zasedanju sprejeli kot uh, uvod v to konferenco. Toliko torej v zvezi s to konferenco. Sedaj pojdimo naprej. Kaj počenja EU oziroma ne počenja na tem področju? 11. točka. Analiza možnosti da se preseže ciljno 20-odstotno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov ter ocena tveganja selitve industrijskih eh, verov toplogrednih plinov izven EU. Skupaj z odborom za industrijske zadeve, torej ITRE, bomo pripravili poročilo. Naš eh, poročevalec je Klaas Ekhout in mu dajem besedo. Thank you, Mr. Chairman. Hvala, gospod eh, predsednik. To seveda ne bo prva razprava o tem vprašanju, kajti eh, mi v Evropi se moramo unilateralno začeti približevati eh, cilju minus 30 in tu gre za pobode, pobude, ki so v zvezi Eh, s celotnim tem vprašanjem. Mi smo vodilni odbor v zvezi s tem vprašanjem, hkrati pa želim tudi povdariti, da tesno sodelujemo z odborom ITRE, eh, kajti eh, to, ko gre za energetiko in industrijo in politiko na tem področju, to spada v njihovo pristojnost. Zato na tem delamo skupaj. Tu je tudi poročeval, poročevalec gospa Jordan iz odbora ITRE. Pomembno je, da oba odbora intenzivno sodelujeta pri pripravi skupnega poročila, saj je to v končni fazi v interesu parlamenta, da pride do eh, trdnega stališča glede tega vprašanja. S tem v zvezi je čas bistvenega pomena, eh, tudi eh, glede časovne scheme moramo biti eh, zelo opredeljeni. In eh, eh, pred zasedanjem sveta junija eh, je zato potrebno poskrbeti za stališče parlamenta pred junijskem, junijskim svetom, kar pomeni, da bo lahko parlament predstavil svojo vizijo več kot eno leto po sporočilu komisije eh, iz maja 2010. Po enem letu bi bilo dobro, torej, da eh, lahko parlament predstavi tako poročilo eh, pobude. Zakaj zakaj je eh, ta časovna schema tako pomembna, tudi z vidika finančnih perspektiv, kajti ko se približujemo eh, in skratka gremo v smeri tega cilja minus 30, vemo, da bo komisija predložila svoje predloge junija meseca, kar pomeni, da bomo morali eh, tudi sami vplivati na to razpravo in to narediti pravočasno pred junijem. Sedaj si poglejmo Eh, samo vsebino. Eh, v eh, svojem dokumentu to lahko vidite. Tu smo poskrbeli za to, da izpostavimo vse argumente. Ne gre že za pobudo, gre za zbiranje vsega razmišljanja in vseh študij, vse to, vse to predstaviti v, sa, v enem samem dokumentu, tako da gre pravzaprav za poročilo poročevalca, ne pa še za uradno parlamentarno poročilo. V tem delovnem eh, dokumentu sem sledil sporočilu komisije, eh, to eh, lahko potem tudi vidite, kako so obravnavana posamezna vprašanja v skladu z njihovo z njihovim eh, sistemom. In želel bi strukturirati tudi potem na ta način eh, in sicer obravnavati naprimer klimatsko znanost, potem eh, obdobje do leta 2050, prednosti in slabosti. Eh, tega cilja eh, minus 30, eh, potem celotna debata, ki se nanaša na selitev verov toproglednih plinov. Na strani ITREA pa bodo tudi obravnavali naprimer obnovljive vere energije, potem industrijsko politiko, skratka bolj svoje teme in tako strukturirali, prispevali k taki strukturi strukturi končnega poročila. In ta končna struktura bo tudi predmet, eh, predmet eh, koordinacije z gospo Jordan. In torej to poročilo, ta pobuda, To bo pomenilo pravzaprav, eh, da bomo prevedli politične vidike v ta dokument na, tudi na podlagi razmišljanj in argumentov iz prve izmenjave mnen. Naj saj eh, sedaj poudarim te argumente, ki jih bom zlasti izpostavil z vidika parlamentarnih pogledov, eh, tudi v luči Kankuna. Eh, zedinili smo se že glede tega v kankunski resoluciji kot parlament in zato vemo, da bomo to na ta način potem tudi oblikovali na podlagi kankunske resolucije. Glede Eh, argumentov, tu bom zlasti povdaril, da je približevanje minus 30 odstotkov logično, zlasti z vidika strategije do leta 2050, o kateri se je dogovorila Evropa. Eh, Evropa, Evropa In če pogledamo na, ta, eh, na eh, to pot, je, samo, eh, je logično pričakovati, da se pride do minus 30 do 2020. Potem tudi ta cilj dveh stopin postane bolj logičen, kajti govorimo o 25 do 40, 40 odstotnem zmanjšanju in logično je torej, da Evropa vključi ta svoj cilj minus 30 odstotkov v ta okvir. Eh, glede samih stališč, veliko se je spremenilo od leta 2008, ko se je Evropa dogovorila, da se bo opredelila za minus 20 pa minus 30, če bo prišlo do mednarodnega sporazuma. In eh, ravno kar smo razpravljali o konferenci v Cancunu, rezultat med drugim je, da velika gospodarstva. Eh, velike države eh, so se zavezale v okviru procesa Združenih narodov, lahko sicer razpravljamo o različnih nivojih ambicioznosti ciljev, vendar pa je eh, pa je važno to, da so veliki tudi predstavili svoje velike cilje. Poleg tega pa je potrebno gledati še dlje eh, od eh, razprave v Cancunu in bodoče razprave v Durbanu. Marca mesec eh, bo predstavljen tudi gospodarski načrt na drugi strani kajti eh, nekateri se za to še vedno zauzemamo. Dobro je videti, kaj planirajo oni v obdobju petih let. In če pogledamo ta osnutek, lahko vidimo, da bo zelena, zelena agenda v ospredju. E, ne zato, ker jih to toliko e, skrbi, vendar se jim zdi logično, da na svojemu zemlju sledijo temu cilju, ker je to uprit njihovemu gospodarstvu. In tega se moramo e, zavirati. Tudi Kitajska tu napreduje. Toliko glede mednarodne, mednar, mednarodne razsežnosti. Sicer pa, kar Evropa v zadnjem mesecu je plačala 70 eh, milijard več za uvoz nafte. To ugotavljamo zaradi, zaradi povečane cene nafte. 70 milijard več in tako postaja manj odvisna od fosilnih goriv, v glavnem pa od nafte in ostalega. To je potrebno upoštevati, kajti to tudi pomeni, da bomo začeli plačevati manj za uvoze. Glede ETS-a, eh, tu govorimo o učinkovitosti zlasti in povdariti je potrebno, da se veliko spremenilo po letu 2008. Ob eh, koncu druge faze sedanjega obdobja ETS bomo imeli eh, presežek do 800 eh, ton. In eh, v svojem sporočilu je komisija povdarila, da približevanje cilju minus 30 bo že lahko pokrit eh, z več kot polovico teh presežkov. In tu že vidimo učinkovitost eh, sistema ETS. Veliko se je spremenilo po letu 2008. Kako doseči ambiciozni cilj minus 30? Ključnega pomena je v tem sektorju, da se dosega energetska učinkovitost, zlasti v gradbeništvu in v prometu prometnem sektorju. Komisija je eh, eh, vzela samo eh, kriterij desetodstotne eh, energetske učinkovitosti, eh, ko pa vemo, da je ta cilj dvajset odstotkov in če ga dosežemo, potem pridemo že v točko, ko smo dlje od minus 20 odstotkov. Kako zagotoviti, da eh, bo tudi sistem ETS napredoval eh, in sicer skozi prosto dodeljevanje, kar pomeni, da bo več prihodka za države članice in tudi, da bo to bolj uravnoteženo, da Poleg tega pa se to navezuje tudi na finančne perspektive, e, zato nas v politični razpravi zelo zanimajo vaši e, pogledi e, glede tega sistema, glede prihodkov za posamezne države članice. Glede časovnice, s tem bi tudi sklenil. Če naprimer eh, hočemo resnično eh, izdelati to poročilo, eh, tu bo svoje prispeval odbor ITRE, zato vam še ne morem natančno povedati, kakšen bo ta terminski plan, vendar kot sem že povedal, moj cilj je, da pridemo do plenarnega glasovanja junija meseca pred razpravo v svetu o finančnih perspektivah. Hkrati pa moramo mi kot NV tudi imeti zaslišanje 28. 20. februarja. To bo tudi zelo pomembno. In sicer eh, tu bo šlo za skupno eh, zaslišanje na eni strani skupaj z eh, ITREJOM, če bomo želeli to narediti skupaj, pa bi to bilo šele aprila, zato smo se odločili, da bomo raje naredili sami 28. februarja. ITRE pa eh, bo vodil eh, to razpravo marca mesec, eh, zato da lahko pridemo do glasovanja v ITRE na začetku maja, potem eh, pa junija. Eh, pa eh, bo eh, prišlo bo tega predloga pred zasedanjem sveta. Sedaj moram prevesti vse te argumente v prave politične zaključke. Veselim se že te razprave. Hvala predsedujoči. Predsednik. Najlepša hvala, vaš Aikaut. Hvala za ta uh, čustveno angažiranost pri pripravi tega kakovostnega poročila. Mnogi želite govoriti, kot sem na začetku že povedal, samo dve minuti vsak sicer nam bo zmanjkalo časa. poudarjam sodelovanje z odborom ITRE eh, in sicer oboji imamo pristojnosti, eh, tako da vabimo kolege ITRE, da pri tem sodelujejo. Z moje strani bi tu omenil dvoje. Eh, povečanje cilja na 30 odstotkov, potrebno je vedeti, da, nekatere, da bodo nekatere članice proti, tudi nekatere industrijske panoge. Omenili ste eh, fitan, finančne perspektive, Juta Jav, ki je tukaj z nami. In eh, pogovoriti bi se morali o tem, ali ne bi v ta namen potrebovali proračunske vrstice v prid energetske učinkovitosti in zaščiti okolja. Nekatere države s primankljajem, za nekatere države bo to zelo težko in če želimo skratka to doseči do leta 2020. In če je že 20 odstotkov za nekatere eh, veliko, potem je resnično pogle, eh, potrebno biti pozoren na to, eh, kako eh, se, kakšna je poraba denarja v ta namen. Potem v industrijskem sektoru, tu gre za zelene industrije za velike ambicije na tem področju in pa spet tiste bolj umazane industrije, ki se za, borijo oprostite, za preživetje na trgu. Zato eh, potrebujemo inteligentne instrumente, ki bodo uprit enemu cilju, pa eh, ne bodo škodovali drugim v Evropski uniji. In eh, naprimer nadomeščenje naložb v Saudski eh, eh, zato, da eh, skušamo prepričati tiste, ki še niso prepričani in da lahko zagotovimo napredek pri tem. In da bodo tisti, ki še niso dovolj ambiciozni, postali ambicioznejši. Gospod Taratela bo prvi v imenu EPP-ja. Presidente, grazie. Io innanzitutto mi. Gospod predsednik, najprej čestitam poročevalcu za odlično delo, za odlično sodelovanje s kolegi, hkrati pa tudi za učinkovitost, kako hitro je eh, pripravil to poročilo. In kot kaže razprava, želimo priti do sporazuma in do intenzivnega sodelovanja zitre. Doseganje sporazuma in sodelovanje pa morda mogoče ne bo povsem v skladu tudi s posredovanjem oziroma pripravo tega poročila in težko bo imeti skupno eh, sejo, skupno zaslišanje zaradi eh, te časovnice, kot si jo je zamislil poročevalec. In vsi bi želeli seveda priti do dobrega rezultata, zato da bi poročilo tudi dobilo široko podporo in da bi tudi pri tem vsi imeli priložnost izraziti svoje mnenje. V eh, prvih verzijah poročila je najdemo zelo veliko specifičnih elementov, zelo skrbno je to pripravljeno, vendar pa, in tu gre samo za moje osebno stališče, uh, Menim, da eh, če dobimo povzetek o vseh teh vprašanjih, o študijah, ki obstajajo, ali naj bo to podlaga za našo razpravo, za razpravo vseh ostalih. Mislim, da bi tu bilo potrebno to nekoliko bolj uravnotežiti in zagotoviti čim večji spektr mnen in pogledov. Zdi se mi, da eh, je tu zauzel zelo eh, specifično stališče, ki je eh, mogoče nekoliko drugačno glede na usmeritev prve razprave in to, kar je predstavil kolega Zebr. S tem sem že pravzaprav izkoristil svoj čas. Vero, del... nisem se zavedal, da ste me prekinili. Euh, Prav je, da se držimo tega časa. Uh, Hvala, strogi predsedujoči. Torej, ta dokument, to poročilo je odlično. Najprej bo to delovni dokument, ki ga bomo morali potem pretvoriti v politični dokument in čestitke poročevalcu. Nekaj besed o različnih argumentih. Najprej argument, da se je treba osredotočiti na več že v sporočilu in v razpravi je to bil primer. Mislim, da smo skoraj da že dosegli cilj 20 odstotkov. Morda se bo celo zgodilo, da zaradi možnosti prodaje v letu v obdobju 2009 do 2020 bo prišlo do povečanja CO2 izpustov. In kaj se bo zgodilo z našo vlogo kot eh, vodilni na svetu? Mi lahko izkoristimo svoje položaje s tem, da določamo standarde, da smo zgled drugim. Spremanje zakonodaje pomeni seveda dati dober zgled. Ampak zamislite si, da bomo naenkrat na, v situaciji zaradi cele vrste teh eh, prodanih dovoljen od leta 2008 doživeli povečanje izpustov in to je realna nevarnost. Omenjali ste tudi Kitajsko kot dober primer. Thomas Friedman, ki piše v eh, New York Timesu, pravi, če bi le ZDA bile za en dan eh, takšne kot Kitajska, bi naredili velik eh, napredek. No, seveda, na Kitajskem je politični sistem nekoliko drugačen, ampak oni resnično hitro napredujejo in to je dober argument. Če ne bomo se mi zganili, potem mislim, da bomo manj konkurenčni kot Kitajska. In končno, strinjam se s tem, da je to treba narediti, sprejeti junija, da bomo prihiteli vse ostale inštitucije. Hvala. Hvala. Hvala, da ste se držali času. Kris Davis ima besedo. Hvala, predsedajoča. Danes do povdne sem ugotovil, da 19 mg CO2 na kilometr eh, proizvede moj majhen avtomobil. Ampak eh, zakonodaja nas je pripeljala daleč, to pomeni. Na potrošnike seveda vpliva in naraščajoča cena eh, benzina in zato iščejo bolj učinkovite avtomobile oziroma vozila. Sam bom podporil to poročilo, kajti politika koalicijskih vlad v Evropski uniji je takšna, da hočemo čim prej doseči 30 odstotno znižanje. Bas je naštel pozitivne rezultate takšnih eh, sprememb v politiki. Ampak v realnem svetu živimo in zato se moramo soočiti z realnimi vprašanji, tudi v poročilu. 30 odstotkov smo obljubili eh, pod pogojem, da bomo dosegli mednarodni sporazum. Tega ni, pa tudi majhna je verjetnost, da bomo v naslednjih nekaj letih prišli do mednarodnega sporazuma. Evropska podjetja se torej soočajo s težkim konkurenčnim okoljem in realna eh, tveganje selitve industrijskih verov, izvažanje proizvodnje in uvažanje nekaterih verov nas, nam zna povzročiti težave. Še nekaj je pri tem pomembno. 30 odstotno znižanje v EU lahko dosežemo z prodajo. S tako imenim offsettingom. Ampak eh, tako ali tako uh, prodajamo drugim državam svoje uh, količine, ampak uh, nekateri pravijo, to je najlažji način, eh, kako se eh, lotimo doseganja ciljev, ampak ne smemo pozabiti, da nekateri živijo od tega. Torej, argumenti opozicije moramo, morajo tudi biti upoštevani v tem poročilu. Hvala, Kris. Gospod Kalonen je naslednji. Hvala, gospa predsedujoča. Kris Davis je, mislim, z avtoriteto že vse povedal, tako da ne vem, kaj naj še jaz rečem. Ampak kljub temu morda nekaj ugotovitev. Najprej hvala Basu za zelo značilno poročilo, polno izzivov in vprašanj, tako kot vedno. Eh, Bas svoja stališča tukaj predstavlja tako, da bomo mi morali se soočiti z izzivi, ki jih odpira tudi 30 odstotkov. Skeptičen sem, ali lahko resnično v praksi pridemo iz 20 na 30 odstotkov. Stroški tega naj bi bili 81 milijard eh, evrov, kot eh, ocenjuje Evropska komisija. Morda je to celo podcenjena številka, ampak to je številka podate komisije. Dan Jorgensen je povdaril, da moramo takvano mehko moč, soft power pokazati, ko se soočamo s preostalim delom sveta. Že v redu, ampak ne vem, ali bo uh, ostali del sveta uh, sledil našemu zgledu. Bas govori o Kitajski, ja, Kitajska res veliko govori, dela cirkus, uh, eh, veterne turbine, solarne panele in tako naprej uh, glasno napovedujejo in uh, postavljajo v prakso. Ampak kaj kot Kitajska še ni sprejela nobenega uh, pravno zavezajočega um, sklepa veliko govorijo na teh pogajanjih o podnebnih spremembah, pa Kitajska ni bila pripravljena sprejeti predlogov. No, isto žal velja tudi za ZDA. Kitajce dostikrat ljudje citirajo, zato je pomembno eh, vedeti, kaj govorijo in kaj dejansko počnejo. Če se le da. Mislim, da bi vsi morali podpreti to povišanje na 30 odstotkom, ampak moramo videti, kaj bodo posledice, kaj nam industrija v Evropi pravi, že sedaj imajo mnogi težave z 20 odstotnim znižanjem. Če sedaj prodajamo naše emisije izven Evropske unije, potem nismo ničesar naredili, potem bo uh, eh, oglična sled. Uh, proizvajalcev izven Evrope še večja. Najlepša hvala. Hvala, oprostite, moram tako ravnati in potrebno je spoštovati čas, ki vam je dodeljen. Sabine Wills. Ja, hvala Vasu. Njegovi argumenti se mi zdijo zanimivi. Kaže nam, kako negotove so stvari, ko gre za absolutno zmanjšanje emisij eh, CO2 -ja in pogajanja komisij. Seveda v gospodarstvu nas opozarjajo, da je treba tukaj upoštevati trgovanje z emisijami, ceno eh, dovoljen za trgovanje je treba ohranjati na visoki ravni in eh, Ne samo relativno, temveč absolutno količino, eh, ki jo hočemo zmanjšati, moramo upoštevati. 11 milijard eh, dobička naj bi ustvarili iz tako imenega EHS sistema, ampak eh, na nek način gre tukaj bolj za uh, smešenje ETS-a. Državni prihodki iz trgovanja z emisijami so negotovi. Komisija ocenjuje, da bodo ti eh, prihodki eh, padli za 50 odstotkov, če bomo ohranili 2 odstotka. BAS pravi, da je treba zagotoviti varnost eh, energetske oskrbe. Jasno je, da dobiček, ki bi ga večje zmanjšanje CO2 na 30 odstotkov torej eh, ne bilo dovolj. Poročilo je kritično v zvezi z clean development mehanizmom in certifikati v zvezi s tem, predlaga uporabo sistema multiplikatorjev. Mehanizem CDM bi moral biti zelo uh, varno zastavljen, da ne bo prišlo do goljufij, kot smo jih eh, doživeli v Cancunu. Hočem imeti učinkovit eh, energetski sistem v EU in to bo v korist tudi gospodarstvu. Mislim pa, da uh, onesnaževanje v letalskem prometu nima smisla upoštevati. Hvala, gospa Rosberg. Hvala, gospa predsedujoča. Hvala. Basov, odlično delo je opravil, zelo uh, dober, izčrpen dokument je pripravil, ampak pri meni se veliko stavkov v zvezi s tem začenja z ampak. Seveda lahko še naprej zmanjšamo emisije, ampak ali se v zvezi s tem ne pojavlja tveganje, da bo naša proizvodnja šla v tretje države. Indija, na primer, z veseljem sprejme umazane industrije, ki jih ponujemo. Vsak državljan Evrope mora zavestno poskušati zmanjševati porabo energije. Neka vrste promocija, ozaveščanje eh, se mi zdi, da je tisto, kar manjka v tem poročilu. Sklede, ki jih dajemo, eh, morajo biti tudi ambiciozni, naprimer v tako manji nič energetski hiši. Hvala, sedaj pa gospod Florence. Hvala, predsedujoča. Strinjam se s tem, da moramo mi biti dober zgled ostalim. To, kar je rekel Bas, no seveda to moramo politično tudi uresničiti. V EU morajo države članice začeti svojo preteklost spreminjati. In tukaj smo še daleč od 20 odstotkov. Morali bi biti zgled v Evropi poskrbeti za to, da pridemo na 20 odstotkov v realnosti. Žal temu ni tako. V Nemčiji po ponovni združitvi tudi nismo še blizu temu cilju. Moramo torej biti zgled in moramo eh, ljudem povedati, kaj želimo storiti in eh, kaj je pri tem izvedljivo okolje, energetika in tako naprej. Vsi so za, ampak stališče industrije in vprašanje konkurenčnosti, tukaj ne gre za igranje v peskovniku ljudje. Gre za industrijske panoge, ki jih ne moremo kar črtati. Ne moremo si tega privoščiti. Torej tudi drugo plat moramo upoštevati same udeležence, subjekte v tem v proračunskih načrtih prihodnje bi morali imeti poseben sklad za energetsko učinkovitost. To je zamisel, ki bi jo lahko podprl, ampak, draga Juta, to je treba na koncu koncev plačati. In kdo bo to plačal? Evropska industrija. Sem torej za večjo konkurenčnost, to je namreč pomembno. Politika učinkovite rabe Energija je nekaj, kar visoko cenim. To je že dober začetek za ustvarjanje zelenih delovnih mest. Žal se tukaj v Evropski uniji še ni uveljavilo prepričanje, ki je potrebno za to. Torej, dokument je zanimiv za eno plat, ampak obstaja še ena eh, zainteresirana stran, ki bi jo bilo treba upoštevati. Do sredine tega leta bi morali dobiti dokument, ki bo vseboval to, kar so naši sklepi. S kolegom Kelehenom se redko strinjam, ampak res je, eh, naš sklep je 20 odstotkov, 30 odstotkov pa pod pogojem, da tudi drugi se nam pridružijo. Hvala. Hvala, ampak kljub temu 30 odstotkov ne bi bil povratek v kameno dobo. Evropska industrija je že pripravljena na to. Aha, to si prebral iz mojega sporočila za medije. Kolega Florence je rekel nekaj o tem, kaj bi to pomenilo, ampak tudi drugi si predstavljajo. Matijas Grote je naslednji. Hvala. Energetski svežen. Tukaj smo sprejeli 20 odstotkov, če nam se bodo pridružili drugi, pa 30 odstotkov. Sprejeli smo resolucijo v zvezi s tem v parlamentu, nobene dodatne zakonodaje ni pomenila v Cancunu, so se odločili za dve, dva, dve eh, stopini Celzija, ampak samo to je zavezujoče. Finančno in gospodarsko krizo smo imeli, sedaj imamo krizo energije ali energetike industrija enostavno ne more uh, eh, spremati tako hitro sklepov za zmanjšanje emisije. Istočasno pa smo zaradi krize zapirali nekaj obratov, uh, zato se je avtomatsko znižalo število emisij. To, kar potrebujemo, je neka čista analiza v parlamentu, kako se lotiti tega, če se bodo drugi nam pridružili, da znižamo za 30 odstotkov emisije. Kako priti do tega? in inštrumenti, ki smo jih že sprejeli, obnovljivi veri energije do leta 2020, 20 odstotkov. Tega s svojimi predlogi Evropska komisija ne sme ogroziti. Pripravlja zakonodajo, recimo nek sistem varčevanja z energijo s tako imenimi zelenimi certifikati. Ampak eh, marsik je, kje capljamo za drugimi, ko gre za uporabo obnovljivih verov energije. Potrebujemo inštrumente, zakonodajne inštrumente tudi na drugih eh, področjih, ne samo ETS, in to inštrumente, ki jih bo moč uporabiti, plačati, ne na škodo državljanov celotno razpravo o podnebju moramo obrniti na glavo in se vprašati, ali nam sploh še kdo sledi po svetu. Lahko imamo 40 odstotkov, s 50 odstotki bi lahko bili šli v Cancun, ampak ničesar nismo mogli tam spremeniti. Potrebujemo razumno podnebno diplomacijo, tudi na tistih področjih, ki niso urejena v ETS, moramo delati in če bodo se drugi strinjali z nami za zmanjšanje e, eh, 30 odstotkov, potem bomo mišli na 30, sicer pa ostajamo na 20. Ponovno opozarjam na dve minuti, kajti mnoge druge teme še imamo, marsikdo še hoče kaj reči. Nekateri so že šli iz dvorane. Vi bomo še naprej razpravljali. Kriton Arsenis je naslednji, nihče no, se pa ne more na novo prijaviti besed. Hvala, predsednik Basu, čestitam za to poročilo. To je zelo koristen dokument. Citirani dokumenti so zanimivi in dejstva so tukaj tudi impresivna kakšni so stroški za 30 eh, odstotno, ne 20 odstotno zniženje. 11 milijard pravijo ocene. 11 milijard. Je, so pričakovani stroški prilagoditve za leto samo 2011. Če naj bi vse ukrepe sprejeli, davke eh, in sektor izven ETS-a, da bi dosegli 30 odstotov zmanjšanje. Kaj to pomeni? Cena tega premika na 30 odstotkov bi naj bila ne več kot 11 eh, tisoč evrov na nov, za vsako novo ustvarjeno delovno mesto. Ja, učinkovitost energetske opisuje vas. Vemo, da bo stroški vrčevanja z energijo visoki. Spremembe v podnebju niso neka modna muha, temveč dejanska grožnja, s tem se bomo morali spopasti. Morali bomo sprejeti ukrepe, vprašanje je, kdaj in katere. Kitajska je svoj cilj povečala. Mi vemo, da bomo potrebovali novo tehnologijo v prihodnosti za soočanje s podnebnimi spremembami. In če sedaj ne bomo konkurenčni kitajski, kako bomo lahko zeleni kitajski kdaj konkurenčni? Hvala. Hvala, gospod predsednik. Eh, najprej eh, bi želela tudi sama čestitati poročevalcu. Eh, je inteligentno poročilo, zanimivo poročilo. Bom Zelo kratka. Želela sem samo poudariti, da ta eh, eh, vprašanja ni samo ekološke narave, temveč gre za eh, pravi industrijski boj. In po Cancunu bo prišlo do porasta v državah, kajti ustvarila se je določena dinamika po konferenci v Cancunu. In potrebujemo strategijo. Če Evropa ne bo investirala v te sektorje, bomo, se bomo povsem oddaljili oddaljili od uh, tega in uh, bomo pravzaprav. Uh, Ne bomo več tako vodilni in bomo imeli zelo malo političnega dometa. In to je zelo pomembno za naše industrije v desetih, petnajstih letih. Če bomo zamudili ta vlak, ga ne bomo več ujeli. In vemo, da je to tudi eh, način, kako dosegati pravo konkurenco. Kolegi so govorili o problemih konkurence, vendar nimamo nobene izbere, kajti to dela Kitajska, Brazilija, Indija in sami ne moremo ostajati nekje zadaj in ne, da bi skušali dohiteti in se vključiti v to gibanje. Hvala, Richard. Richard Hvala, predsednik. Tudi sam se zahvaljujem Basu za ta dokument in hvala tudi za pripravljenost, da sodeluje z ITRE in eh, da organizira to javno razpravo za slišanje skupaj. Nekaj problemov imamo s temi številkami tukaj. Drugi inštituti in inštitucije kažejo bistveno večje stroške za industrijske panoge, tistega, kar nas čaka, Tu je treba stvari še izboljšati v tem poročilu, po mojem mnenju. Nedoslednost je glavni problem tega poročila. Bas pravi, da ZDA in Kitajska sta bistveno dlje, kakor mi v Evropi, in da sta to dve državi, ki uh, naj bi bili za zavezujoč mednarodni sporazum. Ne vem, ali smo kot evropejci tukaj na pravi poti. Na to vprašanje moramo odgovoriti. ETS in tako manj burden sharing, delitev bremen, je nekaj, kar druge države niso še sprejele, čeprav imajo neke uh, vrste trgovanja z emisijami, ampak kaj pri njih je bolje, so boljše spodbude za sodelovanje. Zato mora komisija odgovoriti na vprašanje, kako bomo mi prvič uspešni pri eh, varovanju boju pred podnebnimi spremembami in drugič, kako bomo zagotovili prihodnjo konkurenčnost Evrope. Torej, tako kar linearno govoriti o 30 odstotkih kot o dosegljivem cilju, se mi zdi napačen pristop. Moja politična skupina meni, da je tukaj treba stvari izboljšati. E ETS 50 odstotkov izven Evrope, burden sharing 80 odstotkov, torej to bi bili dosegljivi eh, verjetno odstotki znižanja. Ampak katere naložbe lahko opravimo v Evropi, da bi to dosegli. Potem regionalna politika mora biti uh, eh, usklena s kmetijsko in obe z podnebno. Ne vem, kako bo to šlo. Kolegi v nekaterih drugih odborih so drugačnega mnenja. Ne moremo delati tukaj uh, računa brez kačmarja, zato moramo drugače delati. Hvala, Elizabeta Gjadini. Hvala, predsednik. Marsi, kaj so že drugi povedali. Sama se bom samo še zahvalila poročevalcu, Basu, in moram reči, da se v veliki meri strinjam s tem, kar je pravkar v zvezi s podatki, številkami je rekel kolega Zebr. Bolj poglobljeno mislim, da se moramo in ščrpno lotiti teh podatkov na nekaterih področjih, zlasti kar zadeva različne študije in analize. Če bomo to naredili bolj poglobljeno, bomo videli, da naši podatki niso v skladu z podatki iz drugih študij. Če pravimo, naprimer, da je povečanje v stroških, če gremo iz 20 odstotnega na 30 odstotkov, bilo samo 16 odstotkov Potem je ta odstotek bistveno drugačen od tistega, ki smo ga imeli leta 2008. Bolj sodobne številke podatke potrebujemo. Zaradi krize pa seveda ne smemo teh podatkov uh, rabiti kot neke vrste izgovor za to, da ne bi šli dlje od 20-odstotnega zmanjšanja. Razlike so v teh številkah, odstotkih, eh, škoda, zmanjšanih in tako naprej. Te številke so lahko zavajajoče. Če primerjate jabolka s hruškami, dobite en rezultat, če pa jabolka med seboj, pa drug rezultat. Vsekakor pa moramo, ne glede na ukrepe, zaščititi našo industrijo. Evropska investicijska banka pravi, da je evropski sistem, kakršnega imamo danes, nekaj, kar je značilno samo za nas. Če uh, drugi mednarodni partnerji ne bodo podobnih stališč zauzeli, če ne bomo torej zaščitili naše industrije, potem zna priti do uh, tveganja, ne do tveganja, do, do realno selitve industrijskih verov. Stroški Eh, za energijo so 20 odstotkov pri nas višji, kakor ZDA in 100 odstotkov višji, kakor na kitajskem. Skratka, situacija je zelo različna in moramo razmisliti, kaj to pomeni v praksi. Hvala. Multokracije. Najlepša hvala. Françoise Grostet. Merci beaucoup, monsieur le président. Hvala, gospod predsednik. Veliko je že bilo povedanega, zato bom eh, zelo kratka. Želela bi samo še enkrat povdariti eh, pravzaprav zaupanje, ki ga imamo v tak dokument in eh, čestitam poročevalcu, kaj ti to poročilo, kot kaže razprava, je prav gotovo zelo zanimivo in je nekaj, kar je za nas dobro. Vendar pa bi opozorila na potrebno previdnost. Ko se glede tega navaja Kitajsko, bojim se, da je Kitajska razumela, da mora razviti čiste tehnologijo za to, da bi usvojila evropski trg in konkurirala našim lastnim podjetjem z drugimi besedami. Medtem pa Kitajska še naprej napoveduje, naprimer, eh, centrale, ki so na premok. Kitajska je dojela, da obstaja en trg in Kitajska bo še naprej razvijala ta trg, zato da bi konkurirala in bila vse bolj prisotna na našem eh, skupnem notranjem trgu. In eh, ko govorimo, da gre za razpravo, ki ni samo ekološka, ampak tudi gospodarska oziroma industrijska. Res je, kar pravi kolegica. Prav gotovo gre za temo, kjer lahko nekaj naredimo in sicer energetska učinkovitost. Vsi morajo prispevati, ne le podjetja, temveč tudi državljani. To pa že načenja vprašanja proračuna, proračunskih sredstev, da bi lahko to dosegali, hkrati pa poskrbeti, da ne ogrozimo konkurenčnosti naših podjetij. In tu je samo eno pravilo in sicer pravilo reciprocitete, ki ga je potrebno upoštevati in eh, v, to je tudi realni kader eh, industrijske politike v Evropi. Hvala za to zanimivo razpravo o pomembnem dosjeju. To je bila prva obravnava delovnega dokumenta, torej to še ni poročilo, to je delovni dokument. Kot je rekel gospod Eichhout, 28. februarja bomo organizirali hearing oziroma javno razpravo v okviru seje od našega odbora. Takrat bomo imeli tri ure časa razpravljati o tej temi. 16. marca bomo potem razpravljali o Eh, osnotku poročila in potem naj bi 22, do 22. marca bil rok za vložitev predlogov sprememb. Maja naj bi glasovali, tako da bo to, ta tema prišla na plenarno zasedanje junija. Eh, če bodo kolegi iz odbora ITRE hoteli sodelovati, potem bi bilo dobro, da bi to poročilo bilo pripravljeno do eh, Evropskega sveta, ki bo junija. Hvala še enkrat. Vse skupaj bo treba še natančno proučiti, strinjam se z vami, kajti gre za celo vrsto različnih plati, gre za industrijski razvoj, industrijo, gre za boj proti podnebnim spremembam in tako naprej. Ker nas čas preganja, predlagam, da gremo kar na naslednjo temo, večjo temo, ki je povezana z varnostjo živil. Gre za um, krmila in krmo, ki jo živi, naše, naše živali použijajo. Gre za dioksin in uh, njegovo prisotnost v okuženih živilih. Vemo, da gre za škandal, ki je sedaj postal že mednarodne narave. naša televizija, torej parlamentarna televizija je zainteresirana tudi za to, zato so kamere tukaj. Generalna direktorica generalnega direktorata Sanko, Paula Testori je sedaj z nami, pozdravljam jo, in direktor Pudle, Dagmar Rod Perent je, tako kot nekateri drugi, postavila vprašanje, kaj namerava storiti komisija ali bo pomankljivosti, ki so se sedaj pokazale, odpravila. Ministri za kmetijstvo danes zasedajo v Bruslju in razpravljajo, mislim, da tudi o tej temi. Torej je več kot primerno, da se tudi naš odpor ukvarja z temi pomankljivosti, ko gre za naša živila in varnost hrane. Najprej bom dal besedo Dagmar od Berend. Ne pravi, da ne, v redu potem pa kar Pavli te stori. Žal moram iti ven, ker imam še en sestanek, ampak eh, gospa Lepaš bo naprej kot podpredsednica vodila. Gospa te stori, izvolite. No, Hvala lepa, gospod predsednik. Najprej bi rada povedala, da eh, so danes eh, ministri za kmetijstvo govorili o tem lahko vam poročam o tej razpravi in o sklepih. Začela bom s tem. Vsi ministri so priznali, da je bil naš odziv dober. Torej, ko pride do takšnega primera, je treba zagotoviti, da sistem deluje in sistem je deloval. Ko smo odkrili kontaminacijo, smo izolirali vse kmetije in pa vse proizvajalce hrane. V realnem času smo podali informacije vsem državam članicam in sicer skozi naš a, eh, sistem. V tem, primeru, v tem primeru okužbe ni prišlo do takojšnjega tveganja, kajti tukaj je šlo za to, da so bile presižene meje tega strupa, ampak šlo je za minimalne količine. Meja je bila presežena naprimer za 1,5 eh, ali pa za 2 in to ni nič v primerjavi s preteklimi eh, krizami za dioksinom, naprimer na Irskem pred dvemi leti ko smo se soočali z 200-kratnim eh, preseganjem eh, meja ali pa leta 1999 v Belgiji, ko so bile vrednosti tisočkrat presežene. Torej, na srečo je bilo tako, da a, eh, je bila kontaminacija zelo nizka. Ministri danes zjutraj so se zelo pozitivno odzvali na to, kar je dejala komisija. Komisija je dejala sledeče. Prišlo je do krize mesa in v takšnem primeru bi se morali česa naučiti. Prva lekcija je ta, da moramo povsem izvajati naše zakone o, o krmi in živilih. Tukaj ne gre za problem pravil, ampak za problem izvajanja. Treba je opredeliti šipki člen v verigi, In ta ima potem velik vpliv v celotni Evropski uniji, v vseh državah članicah. Ta nujni primer je vplival na celotno prehrambeno verigo v Evropi. Toda jasno je, da sedaj ne razmišljamo o verigi novih eh, ukrepov. Kar se tiče dioksina, imamo dober sistem opazovanja, vse meje so postavljene in sistem nadzora obstaja. Imamo pa nekaj stvari, ki bi jih lahko storili za to, da bi bil naš sistem bolj varen. Moja komisija je predlagala štiri konkretne ukrepe in te nameravamo a, predložiti a, glasovanju v odboru v naslednjih tednih. In ti ukrepi so sledeči. Prvič. Mislimo, da Eh, tisti obrati, ki eh, delujejo oziroma ki eh, delajo s temi maščobnimi kislinami, morajo biti pregledani, kajti to so šipki člen v veriki in ter potrebno jih je preveriti. Sedaj pa so samo registrirani. Drugič, ti proizvajalci maščobe lahko ta hip proizvajajo maščobo za tehnično uporabo in pa za krmo. Tukaj gre za mešanico dveh vrst. Mislim, da bi morali ločiti proizvodnjo ali za popolno eh, ločitev eh, obretev ali pa za ločitev znotraj obrata. Pomembno pa je, da ne pride do eh, navskrižne kontaminacije dveh različnih maščob, od katerih gre ena v prehrambeno verigo. Tretjič, kar se tiče spremljanja dioksina, želimo uvesti načrt za vzorčenje in analize za kritično gradivo, kritični material, kot je maščoba. Jasno je, da je maščoba kritični material. Zato moramo uvesti strikten način za uh, analizo. In nasplošno zagotovili bomo, da vsi podatki iz spremljanja dioksina, ki že obstajajo, so povsem izkoriščeni. In končno četrti ukrep, ki ga želimo uvesti, je sledeč. Želimo Eh, privatne laboratorije zavezati k temu, da poročajo o izsledkih, ki potrjujejo prisotnost dioksina. Torej, vsakeč, ko bi prišlo do kontaminacije, torej vsakeč, ko pride do kontaminacije, je sedaj tako, da morajo poročati obrati, ne pa eh, laboratoriji. Mi pa želimo, da bi morali poročati tudi laboratoriji. Naj torej sklenem. Naštela sem štiri konkretne ukrepe, ki jih bomo predlagali komitologiji. Tukaj ne gre za nove ukrepe, torej so na nek način novi ukrepi, ampak pravzaprav samo dopolnjujajo obstoječe ukrepe. In a, naš e, sistem varne hrane in varnih a, krmil obstaja in ukrepiti ga moramo in izvajati. Hvala. Hvala lepa. Dagmar Berendt. Ima besedo. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Hvala lepa, gospi eh, predstavnici iz komisije. Nič, kar je povedala, me ne preseneča. Prav tako me ni presenetilo to, kar se je zgodilo. Lahko samo čakamo na to, da se bo to ponovno zgodilo. Nihče ne more predvedeti, kdaj se bodo te reči zopet zgodile, pred, čez tri leta, čez pet let. In da, strinjam se z gospo. Na Irskem je bilo slabše, v Belgiji je bilo slabše kot na Irskem. In čudno, razlog je bil isti šlo je za uh, pregrete maščobe iz uh, posod za uh, izdelov, iz pretes. In. Ko se je to prvi zgodilo v Nemčiji, ne vem sedaj, ali naj se smejim, ali naj se jokam, ali naj začnem kričati. Prosili so me, naj, naj, naj podam izjavo za medije, ampak moj odgovor je bil, vzemi enostavno um, besedilo iz preteklih let, kajti vedno se odzovemo na isti način. Naša zakonodaja uh, za um, krmila in živila izhaja iz leta 2005, vse lepo in prav, ampak države članice tega ne izvajajo. In vsem državam bi rekla isto, Nemčiji ali katerim koli drugim. Kdo nadzoruje, s koliko ljudi, s kakšnimi rezultati? Kako je možno, da se zgodi tak čudež, da imamo vse to osebje in vsta nadzor pa do teh primerov še vedno prihaja? Ministri za kmetijstvo so čudna bitja. Želeli so takošne spremembe oziroma želijo takošne spremembe, ko gre za njihova ozemlja, kajti mislijo, da jim bo to koristilo, ampak to jim ne bo pomagalo. Nemški minister ministrica za kmetijstvo bi lahko delovala drugače. Morda bi lahko ona kaj spremenila, morda bi morali to centralizirati v Nemčiji, kajti pravzaprav imajo odgovornost za to ministri na državni ravni. Naj komentiram sedaj štiri eh, ukrepe. Tukaj ni nobenih novosti. Ali nismo že v preteklosti dejali, da želimo Eh, odobritev vseh eh, obratov, ki proizvajajo meso. In potem so bili vsi ogorčeni iz eh, industrije. Kako lahko kaj takšnega storite? To ne more biti obvezno. Ja, ampak jaz mislim, da bi moralo biti to obvezno. Vsak, ki proizvaja živalsko krmo, bi moral biti obvezen, kajti to je prvi korak v prehrambeni verigi. Vsak bi moral dobiti odobritev za maščobe, ampak ne samo za to, za vse. Bodite pogumni. Bodite pogumni, prosim vas. Zahtevajte obvezne odobritve, če želite kaj spremeniti. Potem lahko spremenite samo sedaj, ko je kriza na vrhuncu. Potem eh, omenili ste eh, ločevanje proizvodnje eh, maščob za krmila in pa za tehnološke procese. To lahko storite, kajti to smo počeli tudi že v preteklosti. Včasih smo uporabljali barne oznake, ne vem, ali se to, te, to še uh, uh, uporablja, ampak mislim, da je to dobra ideja, ki se je lahko lotite. Potem ste rekli, da to niso novi ukrepi. Podpiram to, da ne uvajate novih ukrepov, ampak vprašala bi vas nekaj drugega. Ali nam lahko danes poveste, uh, kako dobro poročajo države članice o svojih obveznostih iz zakonodaje. Kako dobre so države članice, ali poročajo in kako se dobro ali, se dobro, ali slabo odrežejo. In ali mislite, da bi bilo dobro, da bi države članice obvezali tudi k temu, da merijo dioksin. Uh, uh. In še zadnja stvar, na katero bi se rada nanašala. Moram reči, vsej skromnosti in sedaj pogledujem k eh, kolegu Stevensonu, ki ta hip ne posluša. Ali se želite še enkrat soočati z razpravo o mejah dioksina v komitologiji? Tukaj gre za nezaželene snovi v živalski krmi. Kdo ve sedaj, kaj mislim s tem? Ali si želite še enkrat pogledati uh, meje dioksina v uh, krmi? Hvala. Richard Zeber. Richard Zeber ima besedo. Hvala lepa eh, predstavnici komisije. Mislim, da gredo ukrepi v pravo smer. Hvala. Države članice so vedno pozvane k temu, da pravilno izvajajo to, kar sprememo na evropski ravni. Če bi dejansko države članice pravilno izvajale, potem ne bi imeli tega problema. Ampak ločevanje tehničnih maščob in pa maščob za eh, izdelavo živil, mislim, da je to zelo pomemben vidik. Kaj, mislim, da bi bilo dobro, da bi oba procesa posem ločili drugeg, drug od drugega. In tako bi lahko zvišali možnost tega, da ne pride do takšnih okužb. Mislim, da je pomembno zagotoviti tudi odobritev za proizvajalce maščob. Mislim pa, da bi morali v celotni prehrambeni verigi uvesti sistem licenc. Tako bi lahko zagotovili hitro sledljivost da je to uh, eh, delno delovalo, smo videli že na tem primeru, ampak obstajajo pa še stvari, ki bi jih lahko izboljšali. Dobro bi bilo tudi razmisliti o tem, kako bi lahko komun izboljšali komunikacijo znotraj verig. Lahko bi ustanovili platforme, kjer bi izmenevali informacije o težavah med laboratoriji, proizvajalci in uh, uporabniki. Mislim, da bi tudi ta ukrep eh, prispeval k preglednosti v sektorju in bi tudi zvišal varnost. Kar pa se tiče tega, da bi poimensko okrivili krivce, to bi lahko z lahkoto izvedli, kajti na spletnih straneh najdemo vse informacije in mislim, da bi lahko tudi potrošnike obveščali. In eh, mislim, da tisti proizvajalci eh, hrane eh, in pa krme, ki dobro delujejo, bi bili tako nagrajeni. In to bi šlo v pravi smeri. Mislim, da bi bilo dobro, da bi pohvalili oziroma nagradili tiste, ki delajo na pravilen način. Obrobe pa imam še en majhen problem. Dovolite še eno vprašanje. Ali je komisija tudi preverila, ali obstajajo procesi, naprimer, ko lahko nastanajo eh, strupi ker pride do notranjih kemičnih reakcij. Obstajal je namreč strah, da bi pri proizvodni biodizla, tukaj gre za rastlinsko osnovo, torej ali je možno, da tukaj pride do procesov, kjer nastan, nastaja strup. Zanima me, kakšno mnenje ima komisija o tem in ali je prišlo do kakšnih novosti na tem področju. Hvala lepa. E, Hvala. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Euh... Hvala lepa, gospa predsedujoča. Razumem, razumem te težave. In res je, da so države, ki imajo odličen sistem za ocenevanje teh, teh tvegan pri oziroma v obratih za proizvodnjo eh, živil. In eh, Podobne situacije se dogajajo celo v državah, ki imajo sicer dobro regulativo na tem področju. Kot je Dagmar rekla, nisem povsem prepričan, eh, če eh, ne bo tudi v bodoče še prihajalo do takih nesreč. Zato, ker pravzaprav ni moč resnično nadzirati eh, te metode proizvajanja živil in uh, potrebno bi bilo predvideti in razmisliti o tem, kako bi lahko zagotovili varnejši način pridelave, potem tudi uh, organske pridelave hrane, ki ne bodo predstavljale tveganja. Mislim, da bi morali o tem resno razmisliti v tem odboru, pa tudi v komisiji. Hvala. Si beaucoup, Ja, dank. Gospa Klas. Hvala lepa. Hvala lepa tudi za poročilo. Samo nekaj me je zmotilo. Dobro, šlo je za majhno količino in ta vrednost je bila mnogo nižja kot v preteklosti, ampak eh, goljufija je goljufija in zato nam mora biti zelo eh, pomembno, da to rešimo. Tukaj je prišlo do eh, goljufije se strani proizvajalcev in to moramo nujno kaznovati. Samo s kaznjo lahko. Um, rešimo ta položaj. Številni pravijo, da če bi bila krmila in živali, če bi bilo to dražje, da bi bila to rešitev, ampak mislim, da bi bila potem goljofija še višja. Ni pa to v pristojnosti eh, Evropske unije, države, članice bi se morale s tem ukvarjati. In naš minister se bo za to zelo zauzel. Navedli ste štiri točke. Bila sem nekoliko a, presenečena, da, ni nujno, da sedaj ni nujno, da zasebni laboratoriji a, izdelajo poročilo, če kaj opazijo. Če še sedaj ni tako, potem moramo to nujno zelo hitro uvesti. Da je potrebno preiskovati krmo, sedaj vemo, da potrebujemo trajne kontrole Kako je pri vinu, na primer? Vsako vino se preveri in sicer je, te nadzore v, izvajajo laboratoriji in isto mora veljati za krmo. Belgija si je že zastavila cilj, da ko gre za več kot 200 ton, da se material preveri. V Belgiji to dobro deluje. Zanima me, ali bi si to lahko vzeli za vzgled sprašujem pa se, če ni to preveč 200 eh, ton, kajti kontrole morajo biti učinkovite. Mislim pa, da bi morali natančneje opredeliti, kdo je pristojen. To je posem jasno in tukaj bi morala Evropa zastaviti smernice. Sedaj pa bi rada upozorila še na kmete, ki so se znašli v problemu. Živali, ki so zrele za zakol, pa jih ne morajo prodati kmeti so na ta način prepuščeni prehrambeni verigi in ne more vsak zase gojiti krmila za svoje živali. In sedaj smo odvisni od tega, da oziroma kmetje so odvisni od tega, da dobijo tudi uporabna krmila. O tem moramo razmisliti, ne moramo priporočiti samo rib. Kajti potem se bo še na tem področju nekaj zgodilo in kmete ne bodo imeli ničesar. Kmetom moramo omogočiti, da tudi v prihodnje proizvajajo dobro meso. Tudi zame je to zelo velik problem. Hvala. Hvala, gospa Klas. Prosim, če se držite dveh minut, eh, kajti ura je že pol šestih in imamo še veliko dela pred sabo. Aktualni uh, dioksinski škandal bi lahko preprečili, če bi maščobe preverili, preden je maščoba bila zmešana v krmo potem bi eh, to tudi že hitreje opazili. Proizvajalci krme morajo biti zavezani k temu, da vsako šaržo preverijo glede dioksina, preden eh, to zmešajo v krmo. In strinjam se z gospod Klas, da bi morali vsako šaržo preveriti. Pravzaprav eh, bi morali čisto vsako snov, ki pride v krmo, preveriti in če bi prišlo do prekoračitve vrednosti, bi morali eh, omenjeno oziroma zadevno šaržo uničiti. Komisija je predlagala ukrepe in ti se mi zdijo smiselni. Zakoni zdaj predpisujajo, da vrednosti ne smemo ohranjati z a, eh, tem, da dodajamo vodo. Mislim, da je treba to tudi nadzirati oziroma preverjati. Slišala sem, da so se kontrole do velike mere odpravile in da so šli številni zadevni kolegi v pokoj. In sedaj je potrebno inšpekcije ponovno postaviti na noge. Vprašanje pa je, kako bo komisija države članice pripravila do tega. Komisija je želela, da bi bil sistem bolj varen. Jaz pa bi postavila sistem še pod vprašanje. Namreč tukaj gre za masovno živino rajo. Rada bi pozvala Evropsko unijo oziroma komisijo, da bolj spodbuja ekološko živino rajo, kajti tam je velika. Uh, Veliko večja možnost, da kmetije same proizvajajo krmo in pa da pazijo na prekoračitve vrednosti. Hvala. Um, Euh, Hvala, gospa predsedujoča. Hvala lepa. Strinjam se s komisijo, oziroma strinjam se z vami, da je potrebno uvesti ukrepe, registracija, spremljanje in pa takožnje poročanje, kajti vsi vemo, da so bile vrednosti dioksina registrirane v marcu In uh, bili smo pozni, zato bi bilo dobro, če bi prišlo do takojšnjega sporočanja. Kar pa se tiče vašega drugega ukrepa, namreč, da bi ločevali maščobo, ki se uporablja za prehrambeno verigo in pa za tehnične namene. Če pravite, da je problem na tej točki ta, da se zakonodaja ne izvaja. Torej, naj bom jasen, tudi če pride do ločitve, bomo imeli še vedno države oziroma podjetja, ki uh, bodo mešale te maščobe, zaradi tega, ker je to cenejše. Tudi, če imamo jasno ločevanje, bo še vedno obstajala spodbuda za proizvajalce, da bodo a, eh, to uporabljali na napačen način. In strinjam se za Dagmar, mira, morate biti bolj pogumni. Naprimer, uporabljajte barve v tehničnih oljih, da boste zagotovili, da takoj, ko se ta maščoba uporabi v prehrani, da se bo to takoj videlo in tako bodo vsi videli, da je to napačno olje, ki se uporablja v prehrambeni verigi. In to je dober ukrep. Če boste namreč uvedli samo ločevanje, potem boste še vedno imeli na koncu podjetja, ki bodo mešala. Naj stvari postanejo vidne. Prosim, bodite pogumni glede tega. François Gostet. François Gostet. Hvala. E, tudi s tem v zvezi je bilo že veliko povedanega, naj se navežem na to, kar je bilo ravno kar povedano. Vsakokrat, ko izbruhne to vrstni škandal, prav, gre prav gotovo za goljufinjo, za primer goljufije. In uh, da se o nekom potem ne govori, kajti potrebno bi bilo preprečiti, da se to ponovi čez nekaj let. Predvideti tudi mehanizme oziroma sistem, ki bo povsem onemogočil to vrstno eh, kontaminacijo krme za živali. To je tisto, kar sem po želela povedati. Sankcioniranje, nadzor in pa poseben mehanizem, nimam kakega neposrednega predloga, vendar nekaj, kar nam bo omogočilo, da do tega enostavno ne bo več moglo priti. Hvala lepa, gospa Rozbah. In to bo tudi zadnja v okviru te razprave. Hvala. Ja, ja, morda le gammeldag, se vidite, jaz imam nekaj problemov. Er, når jeg kommer ud på landet, så synes jeg nogle gange, der er meget langt til en lovgivning. Torej, Včasih traja zelo, zelo dolgo, dokler se zakonodaja v resnici ne izvaja. In sprašujem se, kako dolgo bo trajalo, da bodo državi članice zakonodajo dejansko izvajale in da bo ta zakonodaja pod narekovaje dejansko pristala tudi v bratih, pa ne gre za perotnino ali za kaj drugega, ampak Potrošniki so zaskrbljeni, tukaj gre za njihovo lastno zdravje. Ne glede na to, kaj proizvajamo. Smo hkrati vedno tudi potrošniki drugih proizvodov in enostavno ne razumem, da če človek nekaj takšnega proizvaja, da še vedno ne čuti nobene odgovornosti do soljudi ali pa do tistih, ki so mu blizu. Tudi ti ljudje jedo jajca in berutnino in ribe. Želim tudi, svoje, želim tudi hrano, ki jo sama jim jesti dobro. Vesel, hvala. Preden vam dam besedo, eh, gospa direktorica bi želela najprej povedati, da vse, vsi štiri predloge gredo v pravi smeri, kot prvo in drugič, številni kolegi so rekli in s tem se strinjam, da je najprej potrebno že izvajati obstoječo zakonodajo in temu. To morajo države članice tudi eh, delati Pomembno pa je s pričo omejenih proračunskih sredstev, da zagotovimo učinkovitost, da so besedila, ki jih izglasujemo, učinkovita, vendar če ne bo sankcij in če ne bo nadzora, ne bo to ničemur služilo. Kaj ti zakon brez to vrstnih sankcij pravzaprav eh, ni učinkovit. Drugič. In tu se strinjam s François Gostet. Potrebujemo zelo stroge kazni in eh, eh direktiva za izvajanje zakonsk, eh, eh, zakonskega prava v zvezi z okoljem. Eh, in čeprav ni unija tista, ki določa sankcioniranje, pa je potrebno kljub temu narediti nekaj, kar bo pomenilo pravo odvračanje od kršitev. Eh, in uh, sicer pa, da se potem sprejema spet neka nova zakonodaja samo s pričo nekaterih kršiteljev. Potrebno je imeti na voljo potrebna tehnična sredstva, da znamo ugotoviti prisotnost dioksina in eh, skratka tudi nadzirati to ločevanje. Imate besedo, gospa. No. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Začela bom za vašo zadnjo točko. Posem se strinjamo, da morajo biti sankcije močne, kajti naša zakonodaja lahko je, pomeni odgovornost držav članic, da vzpostavijo sankcije, ki so odvračalne, ampak na koncu imajo odgovornost države članice. Mi pa bomo ustrajali pri tej točki, namreč, da bodo države članice to zagotavljale. Žal, se pogosto soočamo s okužbami za dioksinom. Zakaj vedno dioksin? To ni čudež. Dioksin je uh, strupen za okolje. In dioksin je povsod. Vsakič, ko kaj proizvajamo, je zraven dioksin. Vsakič, ko je izgorevanje, potem je tudi dioksin. Prisoten je tudi v tehničnih oljih in to je problem. Tukaj gre za tehnična olja, industrijska olja. In včasih. In ta olja vedno vsebujajo dioksin, kar je dejala Dagmar in kar so povedali tudi drugi kolegi in pri čemer so ustrajali. Seveda bomo vključili zamisel barov v industrijskem olju, zato da bomo zagotovili, da ta olja ne zaidejo v prehrambeno verigo. Ampak zavedati se moramo, da ko pride do goljofije, In v tem primeru še ne vemo, ali je dejansko prišlo do goljofije ali ne. Sedaj poteka preiskava in ne vemo, ali je prišlo do navskrižne uh, eh, kontaminacije in ne vemo, kaj je bil razlog. Lahko bi prišlo tudi do napake, kajti šlo je za isti obrat. Ta obrat je prejemal industrijska olja in tudi olja iz hrane. In ta obrat je proizvajal olja za krmo in pa olja za biodizel. Ne želim ta hip povedati, kaj je bil razlog. Nemci so zelo resni, sedaj izvajajo preiskavo in kmalo bomo to izvedeli. Minister je danes vedel, da bomo to izvedeli. Če je prišlo do goljofije, bomo to močno kaznovali. Na vsak način pa lahko potrdim to. Zamisel baru bomo uporabili. Torej, da odgovorim še na druga vprašanja, oziroma na vprašanje Dagmar. Imamo veliko analiz dioksina, ki se izvajajo vsako leto. Navadno med, tis, med tisoč in dva tisoč. Inšpekcije dioksina v hrani. Potem pa je tukaj še tisoč, na tisoče analiz uh, krme. Pet tisoč, štiri, pet tisoč. Veliko. In države članice tudi eh, pošiljajo poročile, imamo cele kupe poročil. In države članice so obvezane, da ko še ni dosežena maksimalna raven, ampak pod tem, to je raven, kjer je že treba ukrepati in takrat morajo države članice uvesti preiskavo. In zato smo tudi odkrili ta primer. Ne proizvajalec eh, maščobe, ampak nekdo je izvajal te inšpekcije in tako smo tudi odkrili eh, te presežene vrednosti. Torej, inšpekcije obstajajo. Komenta, kontaminacija je prišlo pri proizvajalcu krme. od trenutka, ko, smo, ko, je prišlo, ko je bilo izvedeno vzorčenje in pa do trenutka, ko smo bili obveščeni in ko je Nemčija začela preiskovati oziroma ko je ustavila obrat, je pretekel en mesec. In eh, to je zamuda, ki je ne smemo sprejeti. To je nespremljivo, kajti ko na, odkrijemo okužbo, moramo takoj ukrepati. Videti pa moramo, da do takšnih primerov lahko pride, kajti govorimo o. Eh, dioksinu, ki je prisoten pa vsod. Pomembno je, da imamo sredstva, da hitro ukrepamo. Seveda pa vam ne morem zagotoviti, da ne bo prišlo več do nesreč za dioksinom. Tega vam ne morem zagotoviti. Mislim pa, da bi morali okrepiti naše sredstva, da bomo lahko eh, odkrivali takšne primere in jih tudi priprečevali. Mislim, da sem odgovorila na vsa vprašanja. Hvala lepa. Merci, uh, Hvala, eh, gospa direktorica. To je prav gotovo tema, o, bom, o kateri bomo še razpravljali. Dagmar. Pavla. Strinjam se z vsem, kar si povedala in nič od tega ni za mene novega. Res je, vem, da je proizvajalec, kar me to ugotovil pri rutinski kontroli in vprašanje, Eh, za kolikšne, za, za kakšne količine naj bi šlo. To se je zgodilo pravzaprav posem po naključju. In eh, hiter sistem opozarjanja se je dobro obnesel, kot lahko ugotovimo. In, eh, Ta informacija je bila v redu, problem pa je bil, da eh, se Nemčija ni zavedala obstaja, obstoja eh, tega sistema ali pa je morda menila, eh, menila, da se to ne nanaša na njo. Mogoče je to potrebno vprašati ministrico za kmetijstvo ali pa namestnika. In še nekaj. Ta nadzor nad krmo in živili, na njih je, da to nadzirajo in potrebno je o tem razmisliti, če želimo to spremeniti. In res je, da države poročajo o tem, verjetno se je to nenadoma v zadnjih dveh letih eh, spremenilo. In eh, kajti eh, vprašala sem, kako pogosto poročajo, o čem poročajo, kajti to bi me resnično zelo zanimalo. Hvala lepa. No, mislim, da smo sedaj pri kraju obravnave te točke. Hvala lepa. Eh, zahvaljujem se vam, da ste eh, prišli. Sedaj predlagam, da gremo naprej na naslednjo točko, ki se nanaša na nezakonit ribolov. In eh, tu imamo gospod Rozbah, ki je pripravljavka mnenja. Hvala lepa. Fiskeriudvalget kommer her foråret med en initiativbetænkning om bekæmpelse. Ja. Og dette emne skal... Hvala lepa. E, pripravila sem predlog, ki naj, e, ki naj bi ga potem zasledili v novi politiki, kar te to je zelo pomembno tako za e, ribiče, kot tudi za vidika, z vidika nove politike. In uh, gre tudi za temo, ki, o kateri bo tekla beseda uh, v sredo. In uh, tu je uh, sam odbor za ribolov še ni obravnaval zadevnega dokumenta, do mnenja pa bo prišlo šele takrat, ko bo razprava o obeh delovnih dokumentov zaključena. Torej, šele marca ali aprila se lahko nadejamo eh, nečesa konkretnega. Odločili smo se, da bomo pripravili torej, s tem v zvezi mnenje in tu sem zlasti povdarila nekatere vidike, ki se mi zdijo še posebej pomembni v boju proti nezakonitemu ribolovu. Mnenje ne sme biti predolgo. Zato sem skušala pripraviti eh, kratko besedilo, to je prvi delovni dokument. In prvo besedilo, ki sem ga dobila šele potem, ko je bilo predstavljeno v četrtek, tako da moram reči, da se Eh, že sedaj zavedam, da bo morala zaprositi, da se nekoliko spremeni eh, to, ta osnutek mnenja, ki ga imate pred seboj. Seveda se zavedam tudi časovnice. Obžalovanja vredno je, da eh, moramo kot odbor za okolje podati svoje mnenje, ne da bi o tem že razpravljala predhodno eh, komisija oziroma odbor za, ribo, za ribištvo. Potem je tu tudi eh, datum, rok za vložitev predlogov in sicer 4. februar. Medtem ko pravzaprav da osebinske razprave v delovnem dokumentu niti še ni prišlo, to se mi zdi absurdno. Tu imamo mnenje in sicer glede na In do mnenja pravzaprav prihaja šele takrat, ko je komisija že povedala svoje mnenje o neki zadevi. Zdi se mi, da to na nek način diskreditira delo našega odbora. Vsaj to. Tu sem skušala tudi omeniti nekatera vprašanja. Govora je o nadzoru, o mednarodnem sodelovanju in tu bi morali tudi ugotoviti, kaj že obstaja, potem obstoječa mednarodna telesa oziroma organi, ki se s tem ukvarjajo. In gotovo je prav gotovo več različnih oblik nezakonitega ribolova, ne le v Evropske uniji, temveč tudi izven, naprimer uh, eh, ruske ladje, eh, ki eh, tudi na ta način ulovijo zelo veliko rib na nezakonit, nezakonit način. Skušala sem se povezati tudi s poročevalcem odbora za ribolov Izabelo Levin. Uh, in eh, se z njo pogovoriti o celem nizu vprašanj. Vendar, kot sem povedala, ta rok za vložitev predlogov je sedaj 4. februar, kot sem že navedla. Potrebno bi bilo ta datum spremeniti, ga odložiti, zato da lahko oblikujemo svoje mnenje ob upoštevanju tega, kar bo povedal odbor za eh, ribištvo in želela bi si, da mi pri tem pomagajo kolegi, zato da dosežemo ta eh, odlog, kajti zdi se mi, da gre resnično za zelo pomembno vprašanje, ne le za ribolov, ki ga je potrebno zaščititi, Pomembno je ravno v smislu tega boja proti nezakonitemu ribolovu v naših eh, ozemerskih vodah in želela bi se pomoči svojih kolegov, da pridemo do nečesa učinkovitega. Hvala. Hvala lepa, gospod Arsemimis. Hvala, gospa predsedujoča. Zahvalil bi se uh, Ani Rozbah za njeno delo. To je velika tema, veliko vprašanje in eh, nezakoniti ribolov, kot je bilo rečeno na globalni ravni, predstavlja tudi pravzaprav eh, drugi, drugo največjo eh, dejavnost. Zelo veliko uvažamo teh proizvodov v Evropsko unijo. Zato pozdravljam poročilo mnenje gospe Rozbah. In uh, tu je potrebno imeti na umu tudi biotsko raznovrstnost, zaščito okolja in tudi zaščito živil in uh, varnost živil. In zlasti, ko govorimo o uh, drstiščih in uh, obdobjih drstenja. Potrebno je poudariti tudi nujnost, da uh, ne da ne delamo samo tistega, kar nam najbolj ustreza, ampak da upoštevamo tudi eh, te razsežnosti. In eh, ribe, ki so predmet nezakonitega ribolova, eh, so življenskega pomena za preživetje. In zato bi, to je potrebno obravnaviti tudi z vidika ribiškega ladjevja, ki se ga v ta namen uporablja. In uh, certifikat, ki naj bi zagotavljal zakonitost eh, ulova in ribola lova, je eh, potreben za to, da vemo točno, kakšne so poti, kje se nahajajo ribe in kako poteka ribolov. lahko tudi rečemo, da pogosto ljudje, ki se s tem ukvarjajo, dobro upravljajo svoje delo, vendar pa eh, je še vedno dejstvo, da moramo zagotoviti eh, bolj uspešen nadzor nad temi dejavnostmi. Zato bi morali skušati ugotoviti, kako izboljšati delo eh, teh organov. In ne na zadnje, potrebujemo tudi dobro sodelovanje, zato da bi lahko lažje odkrivali eh, tiste ladje, eh, ki se s tem ukvarjajo in ki se ukvarjajo z nezakonitim ribolovom. Ribolovo, hvala lepa. Gospod Stevenson. Hvala, gospa predsedujoča. Tudi jaz se strinjam z vsem, kar eh, sta povedala Ana Rozbah in tudi eh, kolegica. Potrebno je dejansko imeti tako mnenje, ki bo še podprlo eh, to, kar si prizadeva doseči odbor za eh, ribištvo. In Ana in Kriton sta govorile o tem, da gre za ogromne dejavnosti in ta nezakonit ribolov je predstavljal med 10 in 23 milijard dolarjev lani. Tega se je potrebno zavedati. Mafija je tu močno prisotna in eh, tudi kriminaliteta, ki jo najdemo tudi eh, v veliki meri na tem področju. Žal je tudi zelo veliko izkoriščanja tako ribiških verov, zlasti na zahodnji afriški obali in pa tiste ljudi, ki jih zapeljajo, da delajo na teh ribiških ladjah, obljubljajo jim eh, dobro plačilo, potem pa delajo v posebne znosnih razmerah. Ogledal sem si film, uh, Eh, o zahodnoafriških delavcev, ki, eh, eh, ki delajo s temi ribami v pravih luknjah, kjer ni nobenega prezračevanja, kjer sploh ne morejo delati po konci in to delajo 12 ali še več ur na dan v teh razmerah. Plačani pa so pravzaprav samo drobiš, to je pravo suženjsko delo, suženjske razmere. In potem same higijenske razmere, v katerih se nahajajo same ribe, so grozne. In eh, naprimer ribe, ki so jih nezakonito ujeli eh, na obalah Sierra Leoneja in eh, druge v zahodnji Evropi, so potem prenešene na druge ladje na samem morju, potem pa jih transportirajo na Kanarske otoke, naprimer, in tam dobijo certifikat, da je to polenovka in da je Eh, to prava polenovka. In eh, dejstvo je, da smo samo 40 odstotno eh, zadostni glede rib v Evropi, vse večje pa je popraševanje po rib, ribah zaradi problemi, z problemov prostite, z drugimi, naprimer z mesom in podobno. Vedno večje je popraševanje po ribah, odkje pa bodo prišle te ribe in seveda kot vemo, tu nastane problem. E, obžalujemo lahko, da neka, nekaj ladjevja iz Evrope, e, naprimer, ki potem. E, So, ki, in ki plujejo pod določenimi zastavami in e, ko je e, tudi zlahka pridobiti e, to In lahko se vprašamo, kako pa lahko, zakaj pa do tega sploh prihaja, kako lahko do tega prihaja. Potrebno bi bilo registrirati, imeti eh, registr, ne samo mi, v bistvu bi morali imeti globalni registr. Škandalozno pa je, da naprimer eh, pod evropske ladje plujejo pod takimi zastavami. In eh, potrebno bi jih bilo z njim na njih opozoriti s prstom in eh, prepričan sem, da bo eh, možno v tem mnenju Ane na to opozoriti. Hvala lepa. Merci beaucoup, uh, Hvala lepa. Gospod Zabrondi. Hvala, gospa predsedujoča. About... Gospod uh, Gerbrandi. Uh, govorimo o plavajočem uh, zlatu. In eh, vendar pa se to dogaja eh, z najrazličnejšimi eh, ribami, tudi naprimer z modro pravim tunom in tako dalje. Tako da resnično pozdravljam to poročilo in eh, da bo to pred odborom za ribištvo in eh, da se to tako resno obravnava eh, v odboru Envi. To mnenje bi moralo opozoriti in pravzaprav pokazati na veliko nujnost tega problema. Zelo je pereč in tudi ogromnih razsežnosti. Način, kako pravzaprav, pravzaprav izkoriščamo pretirano izkoriščamo eh, naša morja in vendarle pravzaprav se ničesar v zvezi s temi problemi ne ukrene. In eh, tu so različne ribiške organizacije, ne izvaja se zakonodaja so države, ki niso ničesar pripravljene storiti, pravzaprav naredijo vse samo za eh, interes oziroma zaščito svoje industrije, ni pravega izvajanja pravil in zakonodaje, ki jih že imamo, pogosto pa pravil tudi ni. To je pa še dodaten problem. Kaj pa Evropska unija? V kolikšni meri je unija kredibilna? E, eh, e, eh, francoski ki organi, ki sodelujejo z industrijskimi eh, panogami, ko eh, pravzaprav skušajo legalizirati te dejavnosti. In eh, ali pa Španija, naprimer, ko so tudi kvote dvakrat, trikrat presežene. In to so problemi, s katerimi se soočamo v tem industrijskem sektorju, zato se bom resnično zanimanjem pričakoval poročilo, komisijno poročilo Eh, s tem v zvezi. Zahvaljujem se Ani eh, za to, kar je pripravila in vemo, da je imela zelo malo eh, prostora, da to naredi, malo časa tudi. In ko govorimo o pomembnosti izvajanja pravil, mislim, da je to potrebno še posebej povdariti, pa tudi potrebno preglednost. Hvala lepa. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Το θέμα που... Hvala lepa. Vprašanje, o katerem govorimo tu, je zelo pomembno. Tu gre tudi za zelo velike interese, ko se govori bodi si eh, za zakonito ali nezakonito dejavnost oziroma ribolov. In, uh, veliko krat gre tudi za to, da se skuša za vsako ceno priti do živalskih proteinov na kakršen koli način. In, eh, in potem je tu še vprašanje možnosti reprodukcije. In, eh, Tu so naprimer rastline, ki eh, predelujejo, oziroma veliki obrati, oprostite, ki predelujejo te elemente, Zato mislim, da je potrebno, da pride do sprememb. Ne le, ko gre za ribolov, ampak tudi za naše vzorce porabe in potrošnje. In tu bi zlasti omenil pomen trete točke v tej pobudi. Mislim, da jo moramo še posebej pogledati in sicer obravnavati nezakonit ribolov eh, v primeru, ko ga izvajajo ribiške flote tretjih strani, pa tudi ribiške flote držav članic. In eh, tisti, ki bodi si plujejo pod zastavo držav članic ali drugih držav. Potrebno pa je zagotoviti, da bo vedno to potekalo Eh, ob spoštovanju eh, zakonodaje Evropske eh, unije, kar pomeni, da je potrebno nadzorovati, ali je to dejansko tako poteka, Potem je potrebno zagotoviti izmenjavo informacij o nezakonitem ribolovu in podobno in tako naprej. Tu so tudi neformal in tudi skozi neformalna mnenja oziroma izjave smo lahko izluščili, da države članice eh, ne spoštujejo vedno svojih zavez. In dobro bi bilo eh, vedeti, kakšna je situacija sedaj se strani zadevnega eh, eh, direktorata Mare. Hvala lepa. Preden dam besedo Sabini Wills, eh, zaželimo dobrodošlico delegaciji švedskega parlamenta, ki se nam je eh, pridružila. Dobrodošli, ko ste prišli, da se odeležite konca našega zasedanja. Sabine Wills. Ja, Hvala. 20 odstotkov rib, ki jih imamo na krožniku, je bilo nezakonito ulovljenih, pravi Greenpeace. In od januarja 2010 eh, imamo zakonodajo, ki pa jo žal vle redke države izvajajo. 10 milijard evrov naj bi eh, bila vrednost nezakonitega ulova in to je velik problem. Eh, tiste države, ki zagotavljajo zastave ugodnosti nekaterim ribiškim plovilom, so problematične, zato ker enostavno niso eh, podpisnice mednarodnih eh, sporazumov, ni jim treba upoštevati kvot ulova. In mislim, da moramo mednarodna pravila bolj strogo zahtevati, da se izvajo tudi v teh državah. Kar zadeva ta to, ta osnutek mnenja, tukaj bi predlagala nekaj konkretnih ukrepov. Države imajo možnost prepovedati zastave ugodnosti in uh, pristajanje plovilom, ki so nezakonito lovile uh, ribe v njihova pristanišča. M potrebujemo uh, sledljivost, ki bo brez vrzeli vseh proizvodov od mreže do krožnika. To pomeni, da je v celotni dobavni verigi treba zahtevati ustrezna dokumente. No, pri nas v EU imamo zakonodajo, vendar je ne izvršujemo, izvajamo dovolj. Tudi označevanje eh, ribiških proizvodov mora biti ustrezno, tako da bomo lahko eh, ugotovili njihovo poreklo. Eh, satelitski sistem spremljanja je treba resnično strogo izvajati, tako da bodo tudi ustrezni organi uporabljali te podatke. Hvala. Hvala. In še zadnji govornik v zvezi s tem vprašanjem, gospa Vakman. Um. Eh, gospa predsedujoča, nisem strokovnjakinja za to področje, to bom odkrito povedala. Ali je morda eh, tu kdo iz komisije ali je tu kak predstavnik komisije? Zanima me, če lahko pokomentirajo eh, razsežnost tega problema, zastave v ugodnosti in kako namerava komisija to obravnavati. Zdi se mi, da je to del širšega problema, tudi pomorske politike, da se zapira oči pred nekaterimi praksami, naprimer tisti, ki delajo na, eh, eh, na trajektih, naprimer, eh, in vsi vemo, da se dogajajo nezakonite zadeve, da ljudje zaslužijo manj, kot je minimalna plača in potem in tako dalje in vendarle se ničesar ne ukrene. Ali lahko komisija pove, ali lahko eh, pravzaprav pove, kakšen je obseg, obseg tega problema in kaj eh, resnično eh, ukreniti glede tega. In, ehm, Ni dovolj, da se samo na tem pritožujemo, moramo predvideti tudi praktične ukrepe, da to spremenimo. Hvala lepa, gospa Makavan in eh, dejansko sem imela namen, da dam eh, besedo gospodu Jean-Pierreu Veržinu iz eh, tega direktorata. Prosim, če ste lahko čim bolj jedrnati, kaj ti pravzaprav imamo še dve točki na dnevnem redu, vsaj eno teh bi morali obravnavati. Hvala, predsedujoča. Zahvaljujem se vsem, ki so že spregovorili o tej temi, ki ravno opozarja na eh, perečo eh, naravo eh, nezakonitega ribolova. In komisija je dejansko zaskrbljena, ker ni prišlo do kakega velikega napredka na mednarodni ravni v boju proti nezakonitemu ribolovu, zato se je odločila, da bo sama vzela Eh, eh, še posebej stvari v roke v tem smislu in po, eh, eh imamo uredbo iz 1. januarja 2010, nanaša se na vsakršen ulov eh, v sredozemju skak, iz kakršne koli ladje, flote ali pa eh, zastave, pod katero, pod katero eh, ladjevje oziroma flota pluje in uh, naj gre za slabosti, ki so bile ugotovljene so strani eh, regionalnih uh, organizacij ali pa ukrepov, naprimer, ki so že bili sprejeti in ki se nanašajo naprimer, na uh, ribolov uh, izven našega uh, območja. Uh, vse to predstavlja realnost eh, tega vprašanja. In vse to je bilo v zadevni uredbi upoštevano. In cilj je pravzaprav univerzalen, kajti obstajati mora povezava z Evropsko unijo. In kar obžalujemo je, da ta uredba ki je bila sprejeta ravno eh, zaradi ugotovljenih pomankljivosti, ni efektna, ko, prih, ko so se drugi zavedli nujnosti boja proti nezakonitemu ribolovu in so, eh, se, eh, so uporabili že obstoječe sisteme za to, da bi začeli voditi resnično zelo strok boj proti eh, kršiteljem. In ta uredba deluje, lahko rečemo, ne glede na težave, na katere smo naleteli, tudi na nasprotovanje nekaterih tretjih držav. Hkrati pa tudi določeno oklevanje oziroma upiranje operaterjev, tudi operaterjev skupnosti. Eh, in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 koordinacije biti čim bolj strok, eh, pravzaprav brezkompromisen in zagotoviti eh, celovito izvajanje eh, te uredbe. Vendar bo to učinkovito oziroma koristno šele, če bomo dosegli na mednarodni ravni, na ravni FAO, pa tudi drugih instanc Združenih, narodih, združenih narodov in vsakršne države članice ki ima, eh, naprimer, ki je eh, taka eh, morska država, da se poskrbi, da vsi eh, upra, eh, upoštevajo ta pravila. Hvala lepa. Eh, rok za eh, uložitev eh, sprememb. Eh, no, to eh, poskrbljeno bo, da bo podaljšan. 17. marca glasovanje, potem aprila mesece glasovanje junija. Mogoče bi lahko nekoliko odložili rok za uložitev sprememb v primeru vašega mnenja oziroma poročila. Sedaj pa prehajamo. Izvolite. Malo gen li je lahko se si let avslutni in vi sluditi. Še ob koncu bi želela ob koncu te razprave nekaj reči. Komisija pravi, da že imamo dobre rezultate. Želela bi natančneje to preveriti, preden bom verjela komisiji. Ampak na Danskem, na primer, imamo dobre rezultate, ki smo jih dosegli pri nekaterih ribičih, namreč tistih, ki pošteno ribarijo. Te ti ne nasprotujejo eh, instalaciji GPS sistema na svoja plovila. Sama sem se pogovarjala z ribiči, ki si pravijo, to je zelo dobro, kajti potem nam ne bo nihče mogel učitati, da nezakonito ribarimo. Z veseljem so pripravljeni to tehnologijo uporabiti in to lahko rešitev za prihodnost. Pa še nekaj. Tako kot eh, sem slišala, res drži, da v tem primeru Eh, ribe predstavljajo neke vrste zlato, da imamo naša morja polna zlata. Nezakonito ulovljene ribe ne predelujo samo v ribjo moko. Običajno tako predelujejo uh, zavržek, torej majhne ribe, ampak tudi druge, naprimer tuna ali mečarico, to sta dve vrsti, ki sta resnično zlato, ki ga dosti krat eh, ulovijo nezakonito. Vse več, ko je teh eh, ogromnih eh, plovil z vlečnimi ribami, oprostite, mrežami, in te ulovijo veliko krat več, kakor je dovoljeno in sicer z izgovorom, čez da so ta plovila zelo draga. Ko na krov potegnejo svoje mreže, je čisto vseeno, kako velika so okenca na teh mrežah. Ko vlečejo mreže na krov, so seveda v teh mrežah vse vrste rib. In tudi, če so manjše in lahko ujdejo skozi okenca mrež, mnoge ribe ne preživijo zato moramo res zaščititi in te vrste, te staleže, pa tudi ribiče. Škandal je, da lahko eh, še naprej ob eh, luči dneva se dogaja tak nezakonit lov. In mislim, da moramo narediti vse, kar je treba, da sankcioniramo to. nous serons nombreux à appuyer. Da, prav imate in eh, številni podpiramo to zahtevo, legitimno zahtevo, ni mogoče usiljevati eh, kvot, eh, potem pa početi karkoli, to je neznosno, neznosno za ribiče, kadar eh, delujejo zakonito. Sedaj pa eh, moramo eh, preučiti preiti oziroma preučiti eh, še vprašanje eh, mnenja eh, za podporo nadaljemu oblikovanju celostne pomorske, pomorske politike in na hitro bom povedala, zakaj gre v tem mnenju, potem pa se bomo na hitro o tem še pogovorili v času, ki ga še imamo na voljo. Zakaj predlagam, da podpremo to mnenje? Eh, financiranje, izvajanje celovite eh, politike zaenkrat ni zagotovljeno. Eh, tu so določbe finančne uredbe, ki predvideva pilotni projekt in pa pripravne in pa pripravljalne ukrepe. To zaenkrat ni mogoče in ogroža samo preživetje celovite izvedljivost, bi lahko rekli, celostne pomor pomorske politike. To se umešča v okvir eh, do leta 2013. <clears throat> Zato je potrebno ta predlog odbora pozdraviti. 150 milijonov evrov, to ni veliko, vendar eh, v obdobju dveh let v sedanjem kontekstu je to pravzaprav razumno. Če pomislimo, da eh, tega Eh, ne smemo, eh, ne smemo preseči. Gre torej za razumen predlog, če upoštevamo sedanje razmere, ne bi pa smeli spreminjati tega zneska. Eh, zato bi predlagala, da tu predvidimo projekte o izobraževanju, potem za mlade, eh, za usposabljanje in pa spodbujati programe, eh, še tudi druge programe za mlade na vseh ravneh, od šolske do univerzitetne ravni. In to naj bi torej zadevalo tudi še druge ravni. Tu sem želela pojasniti tudi cilje programa. Eno od ciljev je spodbujanje eh, trajnostnega razvoja, eh, potem eh, trajnostno izkoriščanje teh verov in razvijanje, razvijanje strategije in sicer glede na pomorski bazen, tako rekoč. Prav tako bi predlagala, da se dodatno oriše eh, celotni eh, kontekst z vidika komitologije, tega sicer ne obravnavam specifično v svojem poročilu, eh, pa imamo na voljo večletni program. In na podlagi tega programa se opredeliti za prednostne naloge. Sprašujem se, ali bi bilo to moč sprejeti v okviru eh, študij, eh, kajti želeli bi zadržati svojo pristojnost kot poslanci in eh, glede na pobude Evropske unije in pobude posameznih članic. Gospod Kumu Cakos je poročevalec. Uh, uredba prediva, pre, predvideva torej inštrument, ki je uh, koristen inštrument. E, s poročevalcem sem se že srečala, čeprav e, še nisva razpravljala konkretno o tem vprašanju. Toliko bi želela povedati za sedaj, na hitro, ker ni dovolj časa. Gre za skromno mnenje in to, kar to mnenje v, e, torej vseboje.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 Predlog komisije je skromen, ampak natančen in vsebuje pomembne zadeve. Najprej se moramo pogovoriti o znanosti, o raziskavah, kajti strinjamo se, da se položaj v morjih eh, slabša in zato je to treba proučiti in spremljati. Vesela sem, da ste vi poročevalka v svojih predlogih sprememb predlagate raziskave, energetsko politiko, obnovljive vire energije, potem izmenjavo dobrih praks in tako naprej. Če govorimo o verih onesnaževanja na morju, se običajno osredotočamo na promet in na črpanje nafte. Mislim pa, da je treba govoriti tudi o drugih eh, verih onesnaževanja tudi sodelovanje s tretjimi državami je tukaj pomembno in treba je uh, poslati tretjim državam sporočilo, torej tistim, ki niso članice Evropske unije, da morajo prevzeti skupne, skupno odgovornost. Mehanizem za financiranje je delikatna tema. Tukaj tudi komisija še ni uh, soglasnega mnenja. Želimo si, da bi komisija čim prej se dogovorila o tem. Kar zadeva občutljive območja, recimo območja Natura 2000 in tako naprej, tem je treba posvetiti posebno uh, pozornost, pa tudi biotsko raznovrstnost v njih je treba zlasti povdariti. Hvala lepa. Yeah. Ja, uh... Gospa Uvskok.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 in potrebno je tu imeti na voljo te vsote, ta sredstva, ki so na razpolago za izvajanje pomorske politike. Dejstvo pa je, da imamo premalo sredstev v ta namen in potrebno bo nekaj ukreniti in morda pregledati, kako se dodeljujejo proračunska sredstva. Vaš predlog je dober. Hvala lepa.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 izboljšave besedila. Vendar pa je besedilo komisije eh, zelo daleč od tega, da bi predstavljalo uravnotežen predlog. Spričo podnebnih sprememb in spričo vloge, ki jo mora imeti pomorski sektor v boju proti podnebnim spremembam in eh, z vidika zaščite eh, ekosistemov in tako dalje. Potem je tu vse tisto, kar se nanaša na mešane oblike prometa. Eh, potem tudi to, da se vse bolj prehaja k pomorskemu eh, prometu, od celinskega prometa, da o emisijah sploh ne govorimo. Jasno, da želimo vedeti, koliko denarja bo na voljo, želimo pa tudi vedeti, kako bodo sredstva uporabljena. In želeli bi si tudi več ukrepanja se strani komisije in pa dobro sodelovanje vseh zainteresiranih strani, da bi lahko dosegli optimalnejše rezultate. Vse to se umešča tudi v ustrezno eh, regionalno planiranje, okoljsko planiranje in eh, ta pristop k eh, Eh, ekološkim sistemom, ki more ob upoštevanju eh, eh, okoljske zakonodaje, pa tudi potrebne zaščite faune, ekotipov. Tu je direktiva na tem področju, tudi okvirna direktiva o vodi oziroma o vodah. Z drugimi besedami, potrebno bo poiskati tudi navezavo na skupno kmetijsko politiko, ko razpravljamo o bližnji prihodnosti. Skratka, eh, hkrati pa potrebujemo eh, bolj artikulirano delovanje glede na to, kar se preduzema v okviru ribolovne politike. Namreč eh, Potrebne so dobre prakse, imeti pa moramo na voljo tudi mehanizme za ocenevanje oziroma presojanje vplivov na okolje. Prav tako bomo morali bolj upoštevati eh, element varnosti, pomorske varnosti in eh, morskega okolja. Hvala lepa. Gospod Stevenson. Oui, monsieur Stevenson. Ja, gospod Stevenson. A niste se javili k besedi? Še bolje, hvala. Wils. Gospa Vils. Vi tudi ne? Hvala, gospa Lepaš, za ta osnutek mnenja. Nujno je, da se v Evropski uniji ukvarjamo z celostno pomorsko politiko, z varovanjem pomorskega okolja, pa tudi boj proti podnebnim spremembam na ta način bomo preprečili, da mm, mm, nekateri, ki živijo od morja, ne bodo več imeli uh, svojega uh, dohodka. Žveplo in celo vrsto drugih uh, elementov onesnažuje naše morje. Tudi uh, turizem, obale in tako naprej moramo vključiti v to celostno politiko. Nimamo ciljnih ukrepov, boja proti pretiranemu ulovu, spremljanje, nadzor in sledljivost je treba izboljšati v ribištvu, da bi uh, ugotovili nezakonito uh, lovljenje predlog komisije uporabe in varstva eh, mori EU ne upošteva v strezni meri. Vtis imam, da je varstvo, zaščita samo tam omenjena, kjer je to predpogoj za ustrezno maksimalno izkoriščanje mori. Manj ribolova, varstvo obal, manj z onesnaževanja oceanov, to bi morali biti osnovne točke eh, celovite pomorske politike. Hvala. Ana Orbach. Rosbach. Hvala, Korin. Zelo dobro delo si opravila. Strinjam se s eh, svojim grškim kolegom, ki je povdaril, da je pomorsko okolje in eh, kopen, kopensko okolje treba gledati v povezani, na povezan način. To je enota, ki je ne moremo razločevati. Kakšna pa je odgovornost in delitev lete med Evropsko unijo, posameznimi državami, članicami, regijami in eh, občinami v naših državah? Kdo je resnično odgovoren, zakaj se sprašujem? Če mi to nekdo pove, potem bom vesela, zlasti, če bo to sposobna komisija povedati. Eh, Hvala, Ana. Gospa Benini, v imenu komisije. Hvala, gospa predsedojoča. Komisija je hvaležna spričo hitrosti, s katero odbor pripravlja to mnenje res celostna politika je tista, ki jo z zakonodajnim predlogom sedaj poskuša zaščititi in zagotoviti Evropska komisija. Cela vrsta zakonov in rešitev je eh, prenehala veljati, zato je vaša podpora pomembna. Kar zadeva celostno pomorsko politiko, je treba najprej povdariti med sektorsko delovanje ne gre za nadomestilo posameznih sektorskih politik. Hočemo le tem dodati neko novo vrednost, tako da bomo tam, kjer so sinergijski učinki možni in trajnostni razvoj, eh, nekaj, kar je moč vključiti v celostno pomorsko politiko. Kakšni so torej ukrepi, ki jih predlagamo in ki jih bomo še naprej financirali v zadnjih dveh letih finančne perspektive? To so ukrepi, ki na, so nadgradnja tistega, kar smo že naredili, tako da se bomo bolje se so, o, osoočili z eh, izzivi, ki ste jih omenili. Ukrepi so skromni, ker smo šele na začetku, ampak eh, verjetno je to podlaga za bolj pomembne stvari, stvari različne projekte, eh, konference, zbiranje podatkov in cela vrsta novih eh, orodij. Na ta način bomo videli, kakšno je stanje v morjih, kakšne so trajnostni ukrepi, ki jih lahko pri tem sprejemamo. Potem bomo lahko na te podlage načrtovali, kako čim bolje izkoriščati morsko, pomorsko okolje. In tretjič, eh, kakšni so eh, mehanizmi spremljanja človekovega ravnanja na morju. Hvala za vaše predloge. Samo še ena pripomba. Vaš predlog, ki se nanaša na pobude za izobraževanje. To je možno narediti, čeprav jih sedaj še nismo omenili. Zakaj jih lahko vključimo v ta osnutek? Zato, ker so namenjene izobraževanje, eh, zaposlovanju, eh, izobraževanju, usposabljanju, raziskavam in razvoju. In kasneje bom seveda eh, z veseljem odgovorila še na kakšno vprašanje, če ga imate. Hvala lepa. Hvala eh, tudi kolegom za vse pripombe. Kot ste lahko ugotovili, je že pol, š, eh, pol sedmih, eh, zato ne moramo obravnavati še zadnje točke, ki se nanaša na okolje. Zastavljena vprašanja so bila zelo zanimiva, vendar pa smo imeli zelo obsežen program in zato nismo mogli obravnavati vseh vprašanj in zato se opravičujem vsem kolegom, pa tudi predstavnikom komisije, se zahvaljujem, ki so prišli sem, se vidimo jutri zjutraj.